dobi besedo v imenu sveta, gospod Delavedova. Izvolite. Mikrofon, prosim. Grazie, signor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu sveta bom izkoristil to priložnost da, vam, da vam čestitam za nagrado, ki ste jo prejeli. Pri seji Evropskega sveta decembra, drage kolegice in kolegi, bomo obravnavali dve temeljni teč, točke in sicer ulaganja, temo Ukrajine, Finančna kriza je namreč Evropsko unijo pripeljala v položaj, ko je morala ponovno razmisliti o svoji gospodarski strategiji. Evropska unija je v središču te e, strategije in o tem bo razpravljal tudi svet. Enako velja za ulaganja. Imamo še rezerve eh, za ulaganja v projekte, ki jih lahko izkoristimo pogosto sredstva niso izčrpana, če tudi je njihov potencial ogromen. Seveda zato obstajajo tudi določeni vzroki. Kriza je imela vpliv na obnašanje vseh eh, neodvisnih, eh, samostojnih podjetnikov, eh, majhnih in srednje velikih podjetij in velikih koncernov. Nihče več ni prepričan o svojem dobičku, ampak tej situaciji je potrebno narediti konec. Cilj Evropskega sveta bo, da ponovno vzpostavimo zaupanje, da izboljšamo vlaganja, da izboljšamo okvir za vlaganja v Evropski uniji. Evropski svet bo pripravil smernice na treh temeljnih področjih. Prvič. Na področju Evropskega sklada za strateška vlaganja. Tu gre za nova vlaganja v obdobju med 2015 in 2017. Potrebna bo seveda podpora Evropskega parlamenta. Oba so zakonodajalca, si morata prizadevati za nov zakonodajni predlog, tako da bodo nova določila začela verjati že v prvi polovici leta 2015. Evropska investicijska banka pa bo usporedno pričela z izvajanjem dejavnosti na področju ulaganj. Drugič, strukturne eh, reforme eh, so ključnega pomena za rast, pa tudi vzpostavitev stabilnega nacionalnega proračuna. Ulaganja niso možna, če nimamo zdravih javnih financ, če ni zagotovljene finančne gotovosti. Tretjič, vzpostaviti je potrebno ugodno okolje in predvidljivo okolje za ulaganja in pri tem eh, bo naša vloga, vloga zakonodajalcev, zelo pomembna. Izboljšati moramo tudi normativni okvir in pri tem slediti ambicioznemu programu za izboljšanje zakonodaje. Evropski svet eh, jutri eh, bo določil politične prioritete in sprejel smernice. Vendar pa bo potrebno te eh, smernice prevesti v realno gospodarstvo in to je naša naloga, to je naša odgovornost. Evropski parlament in Evropski svet eh, bosta morala sodelovati in se hitro odzvati, da bi dosegla rezultate, ki jih naši državljani pričakujejo. Evropski svet in govorim lahko tudi v imenu Latvije, ki nam bo sledila, bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi kar se da hitro izvedel ta okvir za ulaganja. Želimo doseči ta cilj, kot smo dokazali že pri razpravi o ulaganjih v Evropo, eh, ki ga je predlagal predsednik Juncker. Spoštovani poslanci, naj zaključim z eh, kratkim izletom v Ukrajino, kjer je situacija še naprej zaskrbljujoča. Ukrajina obstaja, ostaja razlog za globoko zaskrbljenost in prepričan sem, da se s tem strinjate tudi vi. Evropski svet podrobno spremlja razvoj eh, v Ukrajini in je pripravljen sprejeti nadaljne pobude, če bo to potrebno. Kot veste, bo eh, ta teden visoka predstavnica Federita, Federica Mogherini v eh, Kijevu in. Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da Ukrajina začne izvajati politične reforme. Vsi jih moramo pri tem uspodbujati eh, in jim pri tem pomagati. Zahvaljujem se vam eh, za vašo pozornost, z veseljem bom prisluhnil vašim predlogom, ki jih bom eh, posredoval predsedniku Tusku pred jutrišnjo sejo. Med drugim so me obvestili, da bo predsednik Tusk eh, prisoten tudi pri vašem zasedanju januarja. Najlepša hvala, gospod Delavedova. Sedaj pa v imenu komisije predsednik Juncker. Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, zelo me veseli, da lahko eh, danes poročam o stolišču komisije pred jutrišnjim svetom. Zelo hvaležen bi bil, če bi tudi druge kolege, ki nimajo priložnosti, da bi bili ob tej zgodnji jutranji uri tukaj, obvestili o našem stališču. Ja, ja, to bomo storili, pravi predsednik Šulc. No, ja, običajno eh, vsi eh, imajo komentarje, na to, eh, kar povem, pa če so prisotni ali ne. Ja, ja, so že na poti sem. Veselim me, da so tako zelo prizadevni. No. Evropska unija potrebuje nov pristop k ulaganjem in osredotočiti se moramo na to, da bomo izboljšali eh, pogoje za ulaganje v Evropski uniji. Stabilizirati moramo situacijo na vzhodu v Ukrajini, e, potrebno je poskrbeti, da bo Ukrajina pričela z izvajanjem reform. Pri tem jih moramo podpirati. Naj najprej podam nekaj pripomb glede našega njavega pristopa k vlaganjem. 28. novembra je Evropska komisija predstavila vprašalnik za leto 2015, ki je del eh, svežnja za ustvarjanje novih delovnih mest in ulaganja. Evropska komisija predlaga pristop, ki bo temeljil na treh stebrih. Vsi ti trije stebri morajo biti tesno povezani in uh, cilje moramo izvesti v sodelovanju eh, med eh, evropskimi inštitucijami in pa z državami članicami. Okrepiti moramo vlaganja, izvesti strukturne reforme in poskrbeti eh, za prevzem davčne odgovornosti. Potrebno je zagotoviti odgovorno rast na osnovi davčne konsolidacije. Naj se posvetim vsaki posamezni točki. Prvič, potrebujemo Eh, nov zagon za ulaganja in eh, potrebno je zagotoviti nova ulaganja. To je prva prednostna naloga te komisije. Šipka ulaganja ogrožajo gospodarsko rast eh, in pa konkurenčnost v dolgoročnem pogledu. Evropska visoka gospodarska rast je 15 eh, odstotkov eh, pod eh, ravnjo pred izbruhom gospodarske krize v povprečju in proti temu se moramo boriti. 26. novembra smo obljubili, da bomo vzpostavili Evropski sklad za strateška vlaganja skupaj z Evropsko investicijsko banko. Naš cilj je, da bi povezali javna in zasebna vlaganja v Evropi, kar se sicer ne bo zgodilo. Namen tega sklada je, da vlaga v tiste države, ki so bile najbolj prizadete zaradi gospodarske krize. Ta sklad bo deloval na različnih področjih in bo lahko izbiral finančne instrumente, ki bodo najbolj primerni eh, za posamezen projekt. Govorim o infrastrukturi, o inovativnih majhnih in srednje velikih podjetjih, o področju eh, energetike in o digitalni ter visoki tehnologiji. Zagotovo se eh, ne morem zavezati eh, k financiranju specifičnih projektov. Vse projekte bomo preverili glede na njihovo gospodarsko uspešnost. Delovna skupina za ulaganja pretekli teden je podala na tisoče predlogov gre eh, za nove strateške projekte, ki so tudi gospodarsko vzdržni. Veliko je zanimivih eh, projektov, recimo infrastruktura za energetske povezave na finskem in eh, v baltskih državah, bolišnice v Belgiji in to sta le dva primera. Da bi lahko vzpostavili sklad, pa bo potrebno sprejeti zakonski akt v postopku soodločanja, Januarja 2015 bo Evropska komisija predstavila predlog in računamo na vašo podporo, da bo ta eh, akt hitro sprejet eh, in sicer še spomladi. Upamo, da bo ta sklad eh, torej kmalo lahko začel delovati. Računamo tudi na Evropsko investicijsko banko in eh, upamo, da bo ta lahko spodbudila določene dejavnosti že v pričetku leta 2015. Evropska investicijska banka se za to zamislijo strinja. Veliko je bilo povedanega tudi o tem, kako lahko države članice prispevajo k skladu. Ta sklad je samostojen njegov vpliv pa bi bil seveda veliko večji, če bi prispevale eh, v ta sklad tudi države članice. Številne države članice so izkazali zanimanje za to in sedaj čakam na konkretne predloge v tej smeri. Upam, da bo Evropski svet jutri napovedal svoj namen, eh, da prispeva k eh, temu skladu. Ne želim le besed in novih besed, želim denar potrebujem denar. Evropska komisija mora eh, podati pozitivno stališče glede kapitalskih prispevkov eh, oziroma prispevkov v obliki kapitala eh, in eh, to eh, analizo bomo izvedli v začetku januarja. Projekti bodo izbrani glede eh, na objektivne kriterije. Odločitve glede ulaganj bodo sprejete na osnovi strokovne analize eh, in glede na možnost gospodarske uspešnosti posameznega projekta. Ne bo sektorskih ali eh, geografskih eh, sredstev, eh, ki bi bili že naprej namenjeni za posamezne projekte. Želimo vlagati le v projekte, ki bodo zares eh, lahko uspešni. Na ta način bomo zagotovili hiter dostop eh, do projektov vsem deležnikom. Vsa ta prizadevanja pa bodo spremljali tudi konkretni predlogi za izboljšanje ozračja vlaganja na našem notranjem trgu. Poleg tega potrebujemo tudi strukturne reforme. Spomnite eh, se trikotnika, ki sem vam ga opisal, ko sem predstavljal načrt ulagan. Finančna konsolidacija, strukturni eh, skladi in pa eh, proračunska konsolidacija vse te tri točke trikotnika so povezane, nasprotujejo si med seboj. Bili smo razmeroma uspešni v naših eh, kolektivnih prizadevanjih, kar zadeva zmanjšanje proračunskega primankljaja. Kljub temu pa je zadolženost eh, v posameznih državah članicah še zmeraj previsoka in eh, stopnja brezposelnosti je eh, previsoka. Eh, zasebni vlagatelji ne želijo vlagati v Evropo zaradi prevelike negotovosti. Pričakujem, da bo Evropski svet jutri Evropski komisiji dal popolno podporo pri nadaljem izvajanju investicijskega načrta. Pričakujem tudi, da bo svet potrdil eh, podvojitev eh, uporabe no, inovativnih finančnih instrumentov v novem proračunskem obdobju. Na ta način bi lahko bolj inteligentno izkoristili javna sredstva. Poleg tega pa se veselim eh, tudi že goreče podpore Evropskega parlamenta. Gospod predsednik, eh, druga točka na jutrišnjem dnevnem redu pa se nanaša na Ukrajino. Nova ukrajinska vlada je bila izvoljena zaradi programa reform. Videli smo ambiciozen eh, koalicijski dogovor in pa vladni načrt. Pozdraviti moramo odločnost eh, vlade, da izvede politične in pa strukturne reforme. Evropska unija in njene države članice bi morali še naprej podpirati ukrajinsko vlado pri spopadanju z izzivi, s katerimi se sooča. Prvič, eh, Donetsk in Lugansk. V preteklih tednih smo videli manj spopadov, vendar pa mora naš cilj biti premirje. Orožja več v teh regijah ne bi smelo biti in nadaljevati bi morali eh, z mirovnim procesom. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da stabiliziramo situacijo v vzhodni eh, Ukrajini. Vse strani morajo izvesti sporazum iz Minska. Ukrajina je tudi žrtev globake recesije zaradi eh, gospodarskih in strukturnih eh, problemov, ki segajo daleč v preteklost. Evropska unija je Ukrajini zagotovila finančno podporo v eh, neprimerljivi višini. 760 milijonov eh, dolgoročnih posojil eh, je bilo zagotovljenih samo v zadnjem mesecu. To je sledilo 600 milijonom, ki smo jih že zagotovili spomladi. 250 dodatnih milijonov pa bi lahko zagotovili v pričetku leta 2015, če bodo izpolnjeni pogoji. Vendar pa bomo potrebovali še več pomoči. Ocena eh, finančne situacije Ukrajine je bila izvedena z strani Mednarodnega denarnega sklada. Ukrajina bo potrebovala 15 milijard dolarjev dodatnih sredstev. Evropska unija lahko deluje le znotraj eh, svojega proračuna. Imamo le majhno maržo prožnosti za dodatno financiranje v prihodnjem letu in če bomo popolnoma izkoristili sredstva za Ukrajino, potem ne bomo imeli sredstev za druge potrebe, ki bi se morda lahko pojavile v prihodnjih dveh letih. Torej, Nekako nam bo moralo uspeti odgovoriti eh, na prošnjo Ukrajine eh, za zagotovitev eh, dveh milijard evrov. Države članice nam bodo morali zagotoviti večjo prožnost v proračunu. Poleg tega je potrebno zagotoviti varno oskrbo z energijo. Energetski svežen, o katerem smo se dogovorili konec eh, novembra, eh, Eh, se je pričel eh, izvajati. Eh, začela se je dobava zemljskega plina. Evropska komisija bo še naprej nadzorovala izvajanje sporazuma in spodbujali bomo ukrajinsko vlado, da zagotovi ustrezen pretok zemljskega plina januarja in februarja. To so bile temeljne točke, ki sem jih želel predstaviti. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na Evropskem svetu in po tem svetu. In videli bomo, kakšno odgovornost bodo pokazali države članice. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Juncker. V imenu skupine ELS dobi besedo predsednik skupine, gospod Weber. Uh. Spoštovani gospod predsednik, predsednik komisije, predsednik sveta, spoštovane kolegice in kolegi. Smo v obdobju tik pred Božičem in zato lahko izražamo tudi različne želje. Moja prva želja se nanaša na svet. Mogoče bi lahko pustili za seboj stalno razpravo o prožnosti in varčnosti. Ta razprava poteka že leta in mesece kajti eh, Jean-Claude Juncker je predstavil dobre predloge eh, za to, da prekinemo to razpravo. Gospod Weber, samo trenutek očitno imamo težave z tolmačenjem v nek jezik, v italijanščino, za povrh vsega. Frag mal, ist die Übersetzung jetzt, äh sprašujem, ali imate na voljo uh, italijansko tolmačenje. Uh, je italijanska kabina v formi? Ja, potem je beseda vaša, gospod Weber. Torej, najprej uh, naložbeni svežen. Jean-Claude Juncker je predlagal nov pristop, uh, nobenih novih dolgov. Uh, ampak nova mobilizacija sredstev 350 eh, milijard evrov. Evropa z tem eh, počne vse, eh, kar lahko. Sedaj je ta predlog na mizi sveta in od sveta zahtevamo podporo. Potrebujemo ta novi zagon na področju vlagan v Evropi. In želel bi si, da bi večina držav eh, dejala v prihodnih dneh, da bodo prispevale k eh, temu svežnju ulagan. Tudi za svojo državo, Nemčijo, si želim, da bi to storila, kajti to je eh, dober prostop Poleg tega moram reči, da sem vesel tudi, da bo v prihodnih dneh o tem odločala Evropska investicijska banka, kajti številni predlogi držav članic eh, ustrezajo bolj seznamu želja, ne pa prioritetam, ki jih bi morali eh, vsi spoštovati v Evropski uniji. Moja naslednja želja je razprava z vsemi tistimi, ki se zauzemajo za več prožnosti, za več eh, časa. Jean Claude Juncker je predlagal več časa za eh, Francijo, za Italijo. Predlagal je eh, povabilo eh, državama, da izvedete potrebne reforme. Ne gre za blankoček, gre za ponujeno pomoč. Druga največja država članica Evropske unije, Francija, nam povzroča skrbi v Franciji razpravljajo o tem, eh, da bi odprli eh, trgovine ob določenih nedeljah, zato da bi lahko eh, ljudje dlje kupovali in vidimo lahko, da na ta način strukturnih problemov ne bodo rešili. Več prizadevanj bo potrebnih, da bo druga najpomembnejša gospodarska sila v Evropi ponovno našla pravo pot. To nas skrbi in brez močne Francije Evropska unija nima prihodnosti. Kolegice in kolegi, dovolite, da v tem okviru izpostavim še pogovore trojke na temo Grčije. In eh, če si ogledamo, eh, kaj sedaj kolegi zahtevajo od Grčije, od države, ki je že storila toliko, in sicer tudi z podporo italijanskega in francoskega finančnega ministra. To, kar zahtevamo od Grčije in to, kar zahtevamo od Francije, je povsem neprimerljivo. Ali smo pravični do vseh držav v Evropski uniji? To vprašanje si bomo morali zastaviti kot evropejci. Zaradi tega vas prosim, da sprejmete ponujeno pomoč Evropske komisije in da ste za njo hvaležni. Zelo dobro bi bilo, če bi Nemčija zagotovila sredstva in če bi eh, Francija izvedla strukturne reforme. To bi eh, bilo dobro za Evropo. V središču razprave o prihodnosti bodo strukturne reforme, kajti te so ključnega pomena za prihodnost Evrope. Kar zadeva delovni program komisije, pa naj povem le sledeče. Evropska ljudska stranka eh, podpira Franca Timmermansa pri omejevanju na najpomembnejše eh, naloge. Socialdemokrat Franc Timmermans ima pri eh, tem našo popolno podporo, eh, ko eh, pa gre eh, za področje obdavčevanja, mislim, da Evropska komisija eh, Eh, podala dobre predloge. Evropska ljudska stranka ima zaupanje v socialdemokrata gospoda Moskovičija. Eh, upam, da bodo tudi socialdemokrati imeli enako zaupanje v svojega komisarja kot mi. To bi že rad eh, zelo jasno povedal. Naj spostavim še nekaj točk, namreč eh, TTIP, torej trgovinski sporazum z ZDA, eh, svet se je sedaj odločil, da bo pospešil pogajanja z ZDA in z Avstralijo, kajti svet, eh, svet ne čaka na to, da se bomo mi zedinili, potrebujemo več prizadevanj. In seveda moramo konsolidirati situacijo doma, potrebujemo pa tudi prizadevanja na mednarodnem prizorišču. In veseli me, da je svet to končno sprevidel in še točka, ki eh, nas trenutno najbolj zaposluje, glede na zadnja politična dogajanja, gre za situacijo v Ukrajini in Rusiji. Glede Ukrajine je predsednik že povedal vse, kar je bilo potrebno. Sam pa bi rad povedal eh, še kaj na eh, temo Rusije. Ruska centralna banka se je odločila, da bo dvignila obresti na posojila ki so eh, sedaj izjemno eh, visoke eh, in zatem se bodo najbrž ošibila ulaganja v Rusiji. Rubel je s tem izgubil vrednost in to nas veseli, kajti upam, da bo Putin na ta način spoznal, da gre država v napačno smer še naprej smo pripravljeni eh, na partnerstvo z Rusijo in upamo, da se bo Rusija vrnila k spoštovanju mednarodnega prava in da sankcije ne bodo potrebne. Najlepša hvala. Äh, äh, Veliko prošen imam za uporabo modrega kartona. Gospa Beres, vprašanje imate za gospoda Weberja. Hvala, gospod predsednik. Gospod Weber, zahtevate enako pravno obravnavo in to popolnoma podpiram. Kaj boste naredili s temi zahtevami za reforme, ki bi jih lahko naslovili na tiste države članice, ki jih najbolje poznate? Naprimer, ko gre za nedelsko delo, za delo žensk, za boj proti revščine in kako bi se odzvali na pripombe Marija Dragija, ki govori o skupnih zahtevah držav članic in pa samih zmožnostih tistih, ki imajo presežek, da poskrbijo za te zahteve na evropski ravni. Kolegin Beres. Kolegica Beres, lahko vam podam pregled eh, nad vladami Evropske ljudske stranke v Evropske uniji. Izvedli smo strukturne reforme Valdis Dombrovskis v Latviji. Eh, kolega Samaras v Grčiji, eh, pa tudi na portugalskem so bile izvedene strukturne reforme in sicer eh, na plečih državljanov. Ampak, če si ogledate situacijo v Evropski uniji danes, potem lahko vidite, da so tiste države, ki so bile dovolj pogumne, da izvedejo reforme, Eh, danes eh, gonilo razvoja v Evropski uniji. To so tiste države, ki so imele pogum ulagati v prihodnost in eh, mi bomo pri tem še naprej ustrajali. V imenu socialdemokratov dobi sedaj beseda gospod Pitela, predsednik stranke. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes, 17. decembra obhajamo obletnico. Pred štirimi leti, leta 2010, je mladi tunizijec Mohamed Obusisi odločil eh, za samo užik in zato eh, se je začela arabska pomlad. Imel eh, je, ta mladi tunizijec je imel 26 let in uh, Na ta dan pred štirimi leti je izgubil svoje delovno mesto. S tem ni izgubil le prihodka, izgubil je dostojanstvo, izgubil je razlog eh, za uh, življenje. Vsako uro v Evropi na stotine ljudi izgubi svoje delovno mesto. In to je pravo vojno orožje pozabimo lahko na celotno generacijo evropejcev. Ne govorim eh, zgolj zaradi tega, da bi govoril, ali se bomo odločno odzvali ali pa bomo eh, žrtev besa tistih, ki nimajo več česa izgubiti, ker so že izgubili življenje. To je Evropa, ki trpi. In to pravim eh, gospodu Delivedovi. O tem mora govoriti Evropski svet jutri. Prispevek, ki ste ga podali, je pravilno usmerjen. Z načrtom ulagan gre razvoj v pravi smeri, predsednik Juncker. Cenimo, da ste podali eh, ta predlog, cenimo vaše namene pomembno je, da zagotovimo eh, sklad eh, za ulaganja v Evropski uniji in Manfred, to je prava prioriteta. Ne razpravljamo toliko o številkah, eh, razmišljamo o ljudeh, ki trpijo. In poskrbimo za to, da ljudje ne bodo več trpeli, zato pa potrebujemo ulaganja, rast in trajnost ter ustvarjanje novih delovnih mest sedaj moramo poskrbeti za nadaljne korake v tem načrtu. In sicer eh, se moramo hitro odzvati, postaviti si moramo jasne cilje. Novi sklad se mora osredotočiti na najbolj tveganja ulaganja. Na sektorjih, ki ste jih navedli, predsednik Juncker, potrebno je poskrbeti za dober odgovor v Limi. In, uh, Številni menijo, da smo uh, premalo pogumni, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Potrebujemo vlaganja v inovativne projekte, potrebujemo bolj ambiciozen načrt z več sredstvi in zato potrebujemo države članice in njihovo podporo. Države članice moramo spodbuditi, da zagotovijo sveža sredstva za ta sklad. Gospod Weber, dobro ste storili, ko ste se obrnili na svojo eh, domovino in jo pozvali, da prispeva eh, v eh, ta načrt. Ampak potrebno je sodelovanje vseh. Poleg tega pa je potrebno razpravljati tudi o neutralizaciji sofinanciranja držav članic. Poleg tega pa bi lahko bila nova strategija oprožnosti možnost eh, za države članice, da eh, podprejo ulaganja. Da bi vse to uresničili, pa Evropska komisija seveda potrebuje našo podporo, potrebuje podporo tega parlamenta. In zagotovo. Gotovo vam bomo podporo zagotovili. Ne bomo dopustili, eh, da eh, se položaj Evropske komisije z eh, prizadevanji izven te dvorane, pa tudi v tej dvorani ošibi. Evropski parlament mora biti vključen v pripravo in spostavitev novega strateškega sklada poleg tega mora uh, imeti tudi uh, glas uh, v upravnem odboru tega uh, sklada. Prav tako pa mora za odziv poskrbeti tudi Evropski svet. V programu Evropskega sveta je bilo le malo besed o davčnih utajah. Ni bilo govorja o ustvarjanju novih delovnih mest. Ljudje vsak vsak dan izgubljajo delovna mesta, eh, pri tem pa na milijone sredstev uhaja iz državne blagajne. To je Evropa tistih, ki jim gre dobro in tistih, ki jim gre slabo. Ne moremo dopustiti eh, davčne utaje, ne moremo dopustiti davčnih goljufij in svet se bo moral z tem ukvarjati. Evropska komisija je to vključila v svoj program. Program je vključila predloge, ki smo jih podali mi. Zahvaljujem se podpredsedniku Timmermansu, predsedniku Junkarju in tudi komisarju Moskovičju. Predsednik Weber je podpr komisarja Moskovičja, mi eh, smo ga že odnegde podpirali, ampak bolje pasno kot nekole eh, predsednik eh, Weber. Eh, Zaključite, prosim. No, predsednik Juncker, to je dober začetek. Dober začetek, ampak je samo začetek. Ker pa je to eh, začetek, potrebujemo trdo, odločno in prizadevno delo. Pitella, <clears throat> Gospod Pitela, kolegica Julija Moj bi vam rada zastavila vprašanje. Izvolite. gospod predsednik rada bi se obrnila na kolega uh, pitelo rekli ste želimo več sredstev uh, seveda javnih sredstev ne sredstev vaših prijateljev kako lahko zahtevate več sredstev od uh, italijanov od evropejcev ki uh, se žrtvujejo za to, da vas preživljajo vaša stranka, pa tudi desnica, eh, sta v Italiji eh, ukradli na milijone sredstev eh, in sicer eh, sredstev priseljencev, beguncev, ukradli ste milijone sredstev eh, Expo v Milanu. Eh, torej, mislim, da ste nam usramota. No, vaš prispevek, eh, mislim. Eh, da je bil že sam po sebi dovolj zgovoren. Tega mi ni potrebno komentirati. Ampak mislim, da uh, slabo predstavljate to situacijo našim državljanom. Tisti, ki kradejo, morajo seveda za to plačati. In seveda se moramo vsi eh, proti eh, takšnim dejanjem boriti. Mi smo stranka, ki se bori proti korupciji, proti mafiji, proti organiziranemu kriminalu prizadevamo si za dobro politiko in ko zahtevamo prispevke držav članic, to zahtevamo zato, da bi poskrbeli za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine EKR predsednika Mar. Najlepša hvala, gospod predsednik. V EKR pozdravljamo dejstvo, da si bodo na zasedanju postavljali prava vprašanja. Kako naložbe pripeljati v države članice Evropske unije prvič in drugič? Kako bomo poskrbeli za to, da bomo podprli tiste v Ukrajini, ki verjamejo v vladavino samo odločanja? O tem bo govoril tudi moj poljski kolega nekoliko poznaje. Dobro pozdravljamo predloge glede investicijskega načrta, ne nujno zaradi vsebine, ampak zaradi tega, ker bomo lahko spodbudili razpravo. Ne le razpravo o 350 milijardah evrih, evrov, ampak razpravo o tem, kako bi lahko trilijone evrov vlagali v države članice in v gospodarstvo in rast. Seveda moramo ugotoviti, kako bomo prioritizirali in izbirali projekte tega sklada, kako bo sklad poskrbel za vzvode v razmerju do zasebnih nalagan. Kako se bomo soočili s situacijo, kjer bomo privatizirali dobičke in zmanjšali izgube. Ta načrt je treba spremeniti v dejanja. Naj na zadnje si želimo ustvariti evropski trg za blago, storitve in kapital. Na nobenem od teh področjih pa še nismo zaključili svojim delom. In še zadnje, enotni trg in kapital, no tukaj se delo šele začenja. Vendar pa ne govorimo le o uniji kapitalskih trgov, če bo to vodilo še v eno regulatorno unijo. Potrebujemo odprte, transparentne kapitalske trge, zato da podjetja ne bodo preveč odvisna od bank. Odstraniti moramo ovire za zasebne naložbe po celotni Evropski uniji. Ne le zasebne naložbe v infrastrukturne projekte, ampak tudi zasebne naložbe v majhna podjetja in pa podjetnike, ki bodo tako lahko pretvorili svoje dobre zamisli v blago in storitve. In zakaj ne bančno financiranje kot tvegani kapital in pa črpanje ne delujete v Evropi. Naj podam primer. Sem poslovalec na spletni strani Kiva in podjetniki iz revnih držav lahko tam zbirajo posojila za svoje podjetja. Jaz in še milijone drugih ljudi so posodili 25 dolarjev naenkrat, naprimer podjetnikom v revnejših državah, kjer jih financira množica. Tako se zbira to za večja posojila. Kako to, da lahko jaz posodim 25 dolarjev podjetnikov v revnejši državi, ne morem pa posoditi 25 funtov podjetniku v revni skupnosti v moji regiji. Skušamo najti rešitev na to težavo in ne potrebujemo državne intervencije, le sodelovati moramo s podjetniki in pa z nekaterimi spletnimi strani za zbiranje financ na osnovi množičnih prispevkov. Ta skupnost obstaja, vendar pa potrebujemo to voljo. Imamo veliko posameznikov po celotni Evropski uniji, ki so pripravljeni prispevati nekaj denarja. Moramo torej razbiti ovire za zasebne naložbe in vzpostavljanje konkurenčnosti. Vendar pa tega ne moramo narediti izolirano. To moramo vključiti v širši gospodarski reformni program. In svet bo potem ponovil svoje zaveze ter se soočil tudi za energetskimi izzivi Evropske unije, za razvojem digitalnega enotnega trga in pa tudi za zaključko, zaključkom bilateralnih sporozumov. In zato naj bi vzpostavili tudi delovne skupine, ki bodo predstavili nove zamisli strinjamo se z vami, soočili se bomo s temi izzivi in to z lastnimi zamislimi. Nima pa nobenega smisla, če predsedniki vlad prihajajo v Brusel, zahtevajo kulturo konkurenčnosti, ki bo nekako odklenila naložbe, potem pa se odpravijo v prestolnice in se soočijo z hudimi odločitvami, ki jih potrebujemo. Številne strukturne reforme so nepriljubljene in vemo, da bodo zaradi interesa v tem reformam nasprotovali, vendar ni nobene druge poti naprej. Pri nas sprejemamo resolucijo ob novem letu. Moja osebna resolucija bo to, da bom več telovadil, se več rekreiral. Prosimo pa vodilne na svet, da sprejmejo svojo resolucijo. Resolucijo, da reformirajo svoje gospodarstvo, odločitev, da razbijajo ovire za naložbe in odločitev, da zmanjšajo administrativno breme, tako da bodo lahko podjetniki ustvarjali novo delovna mesta. In upamo, da bo leto 2015 leto, ko bo Evropska unija znova na pravem tiru. Srečno novo leto. Herr Kamal, es gibt eine. Gospod Kamal, gospod Coburn ima vprašanje za vas. Izvolite. Ja, bo, <coughs> Gospod Kamal, bi se strinjali z mano, da so najmočnejše evropske države tiste, ki niso v Evropi in izvajajo podjetniški kapitalizem. Morda je to nov koncept za ta parlament. Zakaj EU ne skuša poslovati nekoliko bolj globalno, kot pa da gre tukaj le za vladne investicije. Vlade ne ustvarjajo delovnih mest, temveč jih ustvarjajo podjetja. In ker Evropska unija tega ne razume, ali ne bi bilo bolje, gospod Kamal, če bi zapustili Evropsko unijo? Spoštovani gospod Coburn, povedati moram, prvič, da sem se spraševal, kdaj bom dobil to vprašanje in drugič me to vprašanje ni presenetilo. Je, koga to presenetilo tukaj v tem parlamentu, iskreno rečeno? Zastavili ste vprašanje, zakaj države članice izven evroobmoče privlačijo več naložbine. Vem, da kritizirate moje govore, že prejšnji ste kritizirali in že med prejšnjimi govori sem govoril točno o tem. In lekcija, ki se je mora naučiti evroobmoče, je torej zakaj in kako ne privlači več naložb. No, tega vprašanja sem se razveselil in veselim se tega tudi v naslednjih letih. Na Ferhofstadt. Gospod Ferhofstadt v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, gospod predsednik želel bi podati to intervencijo ne nujno za Evropsko komisijo, ampak specifično za svet. Komisija je namreč predstavila ambiciozen delovni program, zdaj pa potrebujemo ambiciozen odziv strani sveta v četrtek in petek. In povedati vam moram, da sem si ogledal osnutek sklicov vem, kaj je Cola Light, veste, kaj je to. No, zdaj pa nimamo tukaj Coca-Cola Light, ampak imamo Council Light, torej nekakšno lažjo obliko sveta in če se bodo ti sklepi sprejeli jutri in pa pojutrišnjem, mislim, da bo to približno nična stopnja vsebine ali pa vsaj blizu nične stopnje. Zdi se mi, da številni na Evropskem svetu sploh ne vedo, da je Evropska unija v krizi, če to beremo. Pozivamo, podpiramo, toplo vabimo k nečemu. To je neko neskončno vabilo za vso vdeležbo na svetu. Moramo biti zelo jasni in spremati je treba ključne odločitve glede številnih točk, ki bodo pomagale Evropski komisiji, da izvaja svoj ambiciozni program. In imam sedem pripomb. Prvič, moramo se odločiti, 28 držav članice, da se odločimo za jamstveni program sklad, ne pa to, da morda bi lahko države članice sodelovali naslednje leto ali kakorkoli že, ampak da je treba to odločitev sprejeti 28 držav članic naenkrat, da se odločijo podati v ta sistem, v to schemo. In drugič, ni treba spreminjati stabilnostnega pakta ali pa karkoli drugega, to lahko storite že v okviru trenutnih pravil. Potem pa še, kako bi lahko pomagali temu skladu. Nacionalne države članice ne bodo obdavčile tega sklade, tako da bo to dobro ne le za institucionalne institucionalne investitorje, ampak tudi za evropske državljane. Tretjič, odločiti se moramo glede pogojevanosti. Z Evropskim svetom se je treba odločiti jutri. Prve naložbe bodo šle v te države, članice, kjer se dogajajo pozitivne strukturne reforme kot pozitivna spodbuda za izvajanje teh reform. Četrtič, telekomunikacije in svežen telekomunikacije. Govorite o tem, kdaj bomo išli iz te krize. Uh, Evropski svet pa se odloča od telekomunikacijskem svežnju. Že mesece imamo to v obravnavi na svetu in edino, kar se dogaja, je stagnacija in pa celo nazadovanje. Ne bomo se znebili stroškov gostovanja, ne bomo vzpostavili spletne neutralnosti in očitno ne bomo uskladili politike radijskega spektra. Poleg tega je to svežen, ki ga obravnavate že več kot celo leto, zato da bi lahko vzpostavili enotni digitalni trg v Evropi. Potem pa peta stvar, o kateri treba odločiti, drugi svežen o digitalnih zadevah. Potrebujemo enega regulatorja na digitalnem trgu. Polovica evropskih držav še vedno ne morejo uporabljati Spotify, Netflixa, ravno zaradi tega, ker nimamo enotnega regulatorja regulatorja in pa enotnega sistema za pravice intelektualne lastine. Potem pa še zadnje, končno je treba sprejeti odločitev za začetek energetske unije, tako da bo Evropsko komisijo ta svet podprl pri izvajanju zakonodajnega dela. Potem pa še zadnje, kar je omenil že gospod Kamal, zelo dobro, da je gospod Kamal zdaj odkril prednosti enotne Evrope, no, bravo, zdaj ste na pravi poti. Govoril je namreč o kapitalskih trgih, prav zares, nimamo enega trga posojil, nimamo enega trga hipotek v Evropi. Če imate premoženje v določeni državi članici, ne morete tega uporabiti za kredit v drugi državi članici, kjer se nahaja finančna institucija. In to je ta odločitev, ki jo je treba sprejeti, ne pa te lažni, izprazneni sklepi, ki jih vidimo pogosto strani Evropskega sveta. Če vidimo, kakšna je ta gospodarska kriza, če vidimo, kako primankuje naložb čemer smo priča že od začetka gospodarske krize leta 2008, potem pričakujemo, da bo svet in ne le italijansko predsedstvo, ampak teh 28 držav članic, da zdaj prvič pokažejo, da so zmožne sprejemati izrazite odločitve, s katerimi bodo pomagali tej Evropske komisije in Evropske unije iziti iz te krize. Za vas, gospod predsednik, pa lahko povem, da seveda vem, da ste prisotni, da ste tam, vedno vas vabimo, vedno vas vabijo na Evropski svet in vas prosim tudi, da opozorite na to bistveno sporočilo tudi pri vaši jutrišnji intervenciji. Hvala. Gospod Verhofstadt, tudi za vas eh, je vprašanje. Eh, ali boste nam odgovorili? Eh, Gospod Verhofstadt, ste predsednik liberalne stranke v Evropskem parlamentu. Zakaj eh, se torej eh, zmeraj obračate na državo in na te obsežne programe, zakaj naj bi države pripravljale programe? Zakaj naj bi države in EU odločali o tem novem Junkarjevem svežnju, Eh, zakaj eh, morajo države jamčiti za to? Zakaj je država za vas tako pomembna, še prav posebej kot za liberalca? Moj predlog in predlog Evropske komisije ni to, da bi se državni denar ulagal v te projekte, ampak zasebni denar. Niste razumeli predloga Evropske komisije. Uh, Edino, kar bo počela Evropska investicijska banka za evropskim proračunom in kaj počnejo države članice, je to, da se zajamči, to, da se prepreči, da bi te investicije šle v narobno smer in to potrebujemo vsi. Vsi institucionalni investitorji se strinjajo glede enega in to, da potrebujemo sodelovanje med jamstvenimi organi držav članic, Evropsko investicijsko banko po drugi strani in pa zasebnim kapitalom tretjič. Ne gre torej za javni denar, sam za zasebni denar, sem namreč liberalec. Hvala. Sedaj pa v imenu uh, levice, uh, gospa uh, Cimer. Ja, najlepša hvala. Tudi jaz bi se najprej rada obrnila na Evropski svet. Jutri in pojutrišnjem uh, poteka zasedanje sveta in zanima me, do kakšnih sprememb je prišlo, ali eh, zares obstaja pripravljenost predsednikov vlad in držav, da poskrbijo za trajnostna ulaganja. Ali so res pripravljeni, eh, da si zastavijo prioritete pri ulaganjih. Meni se ne zdi, da je temu tako ko je gospod Juncker tukaj nastopil in se potegoval za mesto predsednika komisije, je predstavil program, eh, ki naj bi zagotovil eh, družbeni, eh, gospodarski razvoj v državah članicah. Gospa Štorh sicer mislim, da ni dobro razumela načrta ulagan, Eh, to je res, ampak eh, kljub eh, svojemu nerazumevanju programa je zadela bistvo. Ne gre za to, da bi vlaganje potekalo na ravni države, potrebujemo zasebna vlaganja. Še naprej se mi zdi, da je velik problem, da veliki projekti ne potekajo z večjo podporo držav članic in tukaj nasprotujem EFDD. Eh, e Ali imate res toliko zaupanja v predsednike vlad in eh, držav? Ali ste res eh, prepričani, da se bodo sedaj spremenili? da bodo zagotovili sredstva za projekte in sedaj naenkrat dejali, ja, eh, ta projekt bo eh, dobičkonosen. Mislim, da nas čaka še izjemno veliko dela, če želimo res eh, trajnostne investicije, investicije, ki so ključnega pomena za rast in ustvarjanje delovnih mest. Težko me boste prepričali, eh, da je temu res tako. Zanima me tudi, kakšen vpliv na uh, pogajanja uh, oziroma na pogoje za vlaganja ima uh, črtanje porodniškega dopusta in kakšen vpliv ima znižanje ekoloških standardov. O tem smo se tukaj demokratično dogovorili. To smo torej sedaj izuzeli e, iz programa. Kakšen, program, kakšen vpliv ima torej to na pogoje za ulaganja? Ali ste res pripravljeni trditi, da ima vso e, to črtanje velik vpliv e, na ulaganja? Uh, ali ste res prepričani, da moramo znižati družbene, gospodarske in uh, zaposlitvene standarde? Zakaj eh, za te projekte, ki jih sedaj naštevate, nismo že v preteklosti zagotovili eh, zasebna ulaganja? Spremeniti bomo morali pogoje na ravni držav članic in tega se morate vsi zavedati. Najlepša hvala. Gospod Cimer. Kolegica Van Štork vam želi zastaviti še eno vprašanje. Dobro. Zdi se, da jo izjemno zanima, eh, da izkaže svoje znanje danes v tej dvorani. No, želite zastaviti vprašanje ali ne? Nisem razumeli, eh, da ste mi dali besedo, očitno ste imeli dvome in mogoče tudi vi niste razumeli, kako deluje ta sistem ulagan. In gospod Ferhov, eh, štat tudi ne. 21 milijard javnih sredstev je potrebnih za to, da bomo imeli jamstva za zasebne vlagatelje, da bodo eh, ti sploh pripravljeni ulagati. Eh, mogoče so preleni ali pa jih ne zanima eh, dobiček. Eh, zakaj potrebujemo 21 milijard javnih sredstev, ki jih bomo potem napihnili v 66 milijard v obliki posojil? Kje je tukaj logika? Gospa von Štorhno, to vprašanje zastavite gospodu Junkarju, ne pa meni. V imenu zelenih ima besedo predsednica gospa Harms. Äh, no, preskočila bom nekaj uh, govorov in se vrnila k temu, kar je dejal gospod Verhofstadt. Kajti uh, tudi meni je pri osnutku resolucije padlo v oči, da svet z. Uh, nastopom uh, funkcije eh, predsednika eh, Tuska prehaja v obdobje, ko več ne zna izkazati poguma, prehaja v obdobje strahopetnosti in nisem prepričana, da imamo svet, ki bi lahko zagotovil stabilnost evra, ki bi lahko omogočil pot iz krize gospodarsko politiko bomo morali ustrezno povezati, kajti brez ustrezne gospodarske politike ne bomo mogli zagotoviti stabilnosti eh, evroobmočja. V svetu vlada prepričanje, eh, da eh, te pobude sploh več eh, ne moremo predstavljati našim eh, državljanom. Oglejte si primer LuxLeaks eh, in tudi tukaj je pomenljiva pomankljivost v naši resoluciji. LuxLeaks svet je dejal, da bo končno poskrbel za to, da bodo velika podjetja plačevala davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. To bi e, bil ukrep, s katerim bi kar takoj povrnili zaupanje naših državljank in državljanov. Dame in gospodje, ko sem si ogledala to kratko eh, resolucijo sveta, in uh, vlaganja, uh, ki naj bi se upirala na uh, katalog uh, različnih verov, sem dobila občutek, da želi svet za vlaganja poskrbeti z okoljskim dumpingom, s socialnim dumpingom in z vlaganja v uh, stare projekte. In na ta način menite, da bomo ustvarili nova delovna mesta. Uh, Eh, meni se ne zdi, da je temu tako. Ta seznam eh, želja eh, bo potrebno spraviti v red. Gospod Timmermans, vi veljate za trdnega človeka, ki stvari zna spraviti v red. Torej poskrbite za to, da bomo izvedli le tiste projekte, ki bodo res poskrbeli za trajnostni razvoj poskrbite za to, da ne bomo podpirali jedrsko industrijo, ki še po 40 letih eh, zmeraj ni konkurenčna. Ne želim ponovnega ustajenja tovrstnih projektov. Obžalujem, da celoten projekt sedaj obremenjujejo stari načrti. Mislim, da je bil vaš namen dober, kar zadeva Rusijo. dobro bi bilo, če ne bi govorili zmeraj o Ukrajini, ampak o globoki krizi med Evropsko unijo in Rusijo. Časa se lahko naučimo iz zadnjih eh, sporočil. Eh, nismo le mi odgovorni od eh, ruskega uvoza. Rusija spada danes v nasprotju z obdobjem hladne vojne. spada v mednarodno skupnost in zaradi tega je pomembno, da svet ohrani enotno stališče. Gospa Harms, e, kolega Etrich vam želi zastaviti vprašanje. Herr Etrich, ja, äh, to je gospod, ki je vstal. Äh, Lep dan in vesel Božič, če sem želim. Povedali ste, da ne želite govoriti več o jedrski industriji zaradi tega, ker treba to potopirati. Bi se strinjali z nami, da pri vseh teh energetskih virih je toliko neučinkovitih virov zato, da to potrebujemo subvencije, naprimer veterne elektrarne, naprimer ali pa kaj takega. Ne na zadnje bi se torej lahko strinjali z mano, da bi se morali držati tega, kar deluje, torej vrednosti za denar. Ja. Če, v če bi v Veliki Britaniji verjeli v dobičkonosnost jedrske energije, potem ne bi prijavili eh, teh projektov, hkrati pa bi vzpostavili eh, enotno ceno eh, za električno energijo ki bi bila zagotovljena za 35 let, eh, ki ne bi bila izpostavljena inflaciji, ampak ta cena že danes presega eh, ceno energije, eh, ki se proizvaja v veternih elektrarnah in z pomočjo plimovanja. Gospod Natl ima sedaj besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če si ogledamo dnevni red sveta za ta teden, mislim, da ne bi se vračali k istim vprašanjem. Gospodarska rast in delovna mesta. Tako je, kot da se znova in znova pogovarjamo o določenih zadevah, nikoli se pa nič ne spremeni. Španija še vedno ima več kot 50 odstotno brezposelnost mladih. V Franciji gospodarstvo propada, Grčija pa enostavno mora zapustiti evro moče zato, da ponovno zažene svoje gospodarstvo. In eh, znova tukaj nekaj premljivamo, brez kakršnekoli vsebine v Evropski uniji, tako dobri kot slabi. Vsem ne bomo rešili ničesar. Osrednji del načrta je investicijski načrt gospod Junkerja, kjer naj bi magično 21 milijard spremenil v 350 milijard evrov. No, v prazničnem duhu mi dovolite, da se spomnim na povevo pesem Fairy Tale in New York, pravljica v New Yorku in danes smo prav gotovo priča pravljici v Štrasburu. Gospod Juncker, vem, da imate radi dobro pijačo, dobro cigareto, vendar pa upam, da ste tudi nekoliko hazarderja, saj boste sicer, če povem to po britansko, nekdo, ki ničesar kaj ne doseže, ki le govori. Zanima me, kako boste torej 15-krat presegli ta znesek. Evropski reci konjev imajo danes dirko in uh, tam je popoln konc za vas, ki je dirga v razmerju stav 15 proti 1 in imetega konja je dream, sanje. Torej. Potem pa imamo še enega konja, danes večer, še boljše ime, super fantasy je ime temu konju. Potem pa še šalo ob strani, ne pustimo, vaš investicijski načrt je so gospodarske sanje, ki temelijo na fantazijah glede investi investicij. Pazljive ocene se nanašajo na zgodovinske izkušnje in ne zamerite mi, če vam rečem, da vam ne verjamemo. To so iste besede, kot so jih izrekali evrokrati pred desetimi leti, ki so dejali o tem, da bo Evropa doprinesla delovna mesta in pa gospodarsko rast. Evropska unija tone na odru gospodarske konkurence in Evropa ni pravi odgovor. Žal mi je za evropejce, vendar pa je vaš naložbeni načrt, gospod Juncker, največja stava na tej mizi. In s temi besedami vsem želim res zelo vesel Božič. Hvala. Gospod Natel. Kolegica Konsari bi vam rada zastavila vprašanje, ali boste nam odgovorili. Gospoja Konsari. Ja, gospoja Konsari. Arbože, povem jaz. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanec je ravno kar zatrdil, da so predlogi Evropske komisije in investicijski načrt točno taki kot tisti, ki smo jih že imeli. Vaš govor pa je nekaj, kar smo prav tako že slišali. Ta vaš humoristični uložek in analogija z zastavnicami na konskih dirkah, to primerjate z Evropskim investicijskim načrtom, vendar pa je nekaj očitno novo v vaši politični skupini. Ena črka se je spremenila. Kaj je vaša alternativa? Kaj predlagate? Sistematično nasprotujete vsem alternativnim rešitvam za to, da bi Evropska unija znova zagnala gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Natl. Ko ljudje stavijo na konje, včasih zmagajo. No, tukaj pa nikoli nihče ničesar ne pridobi. Dejstvo je to, da je alternativa svobodna, demokratična Evropa nacionalnih držav, ki sprejemajo svoje odločitve. Evropa pa ne bi smela biti sestavljena iz organizacije, ki je popolnoma neodemokratična, kjer odločitve sprejema Evropska komisija, ki se sestaja na skrivaj, kjer je demokracija del preteklosti, kjer eh, referendumi ne uspevajo. Smo za demokracijo, smo za svobodo in zato smo glas evropskega naroda. sedaj pa v imenu nepovezanih poslancev gospod de graaf gospod juncker predlaga načrt za spodbujanje gospodarstva v evropski uniji ta načrt pomeni da bo morala nizozemska znova oropati svoje državljane milijarde evrov ki jih mora prispevati v strukturno blagajno letališča naj bi gradili v nepograjenih eh, regijah, naj bi zgradili tudi protizvočne ograde in tako dalje. Ko je bil gospod Juncker, eh, predsednik vlade v Luksemburgu, je izhodiščni znesek 21 milijard evrov, nekaj, ki bi se res morali povečati na več kot 350 milijard evrov na osnovi sredstev iz zasebnega sektorja. No, in to bo kar nekaj dobrih davčnih priložnosti za nekaj, nekaj podjetij, gospod Junker. Ta komisija še vedno verjame v fata morgano iluzijo velikega evropskega imperija in sicer, da gospodarske razlike med državami članicami so prevelike. Ceno za ta imperij plačujejo naši evropski državljani z velikim zategovanjem pasov, z slabšim socialnim varstvom in pa vedno večjo brezposobnostjo. Namesto tega, da bi imeli absurdni načrt gospodarske rasti, bi morala Evropska komisija predvsem spodbujati to, da bi nekako fragmentirali Evropo, spodbujali nacionalno soverenost, tako da bi vsaka država članica postala neodvisna, vzpostavila svoje gospodarstvo in lahko zaprla tudi svoje meje. In potem bi države članice lahko nekako se obranile pred nezaželenimi imigranti, ki povzročajo na milijarde stroškov vsako leto in povzročajo tudi določeno motnjo varnosti. To bi moralo biti to, za kar se Junker zauzema, sicer mora oditi iz tega položaja. E v imenu skupine ELS, gospod Grostep. Oui, merci, Hvala, gospod predsednik. Kot eh, drugi eh, eh, govorim eh, svetu, kaj ti gre za sestanek na vrhu, ki je ključnega pomena. Upam, da se eh, članice tega eh, zavedajo, kaj ti zdi se, da je vse manj vere v prihodnost. In res je, da nas je svet navadil, da gremo od razočaranja do razo naslednjega razočaranja in vendarle ni tega potrebnega duha solidarnosti eh, v evropsko družbo. Čas je, da preidemo k dejanjem. Šefi vlad eh, in eh, držav morajo preiti na strateško investiranje, strateška ulaganja Junkerjeve komisije. Orodja so in sredstva so na voljo, sedaj je to potrebno začeti začeti uresničevati. Vendar eh, bodimo previdni, brez eh, gospodarske in monetarne stabilnosti to ni mogoče in to ne sme sloniti na zadolževanju, temveč eh, zasebnih vlaganjih in to je v, dejansko nekaj, kar je v duhu ekonomske realnosti. Prava rast eh, bo nastala šele, če bodo države članice imele pogum, da izvedejo potrebne strukturne reforme in eh, same od sebe morajo prevzeti odgovornost do svojih narodov. In eh, tako da minili so časi, ko tega ni bilo v času prve evropske uživitve. Eh, če to primerjamo, moram reči, da lahko pozdravljam eh, ta prizadevanja, da bo delo komisije potekalo manj birokratsko, eh, kajti v tem primeru lahko računamo na uspeh, vendar le v primeru, ko bomo znali ponovno vzpostaviti zaupanje in upam, da bo se bo Evropa pokazala močno, zato da ne bo odrinjena na rob in eh, s tem, da bodo vodilno vlogo prevzemajo ZDA. Tu, je, tu, tu so tudi razmere v Ukrajini. Res je, potrebno je podpreti Ukrajino, potrebno pa tudi je, da nas eh, ta politika palice ne vodi eh, samo k eh, določenim eh, dejanjem, eh, ki se nanašajo na eh, našega ruskega partnerja. Naj še spomnim, da je nujno potrebno, da pridemo do jasnih eh, sklepov in naj vas spomnim, kar je povedal gospod Juncker, potrebujemo odgovornost držav članic. Hvala lepa. Guerrero, Salom, por favor. Guerrero, eh, gospod Guerrero Salom. Hvala lepa, gospod predsednik, predsedujoči svetu. And uh, your speaker already exceeded. Gremo na naslednjega eh, govornika. Eh, poročevalec za humanitarno pomoč eh, želi opozoriti Evropski parlament eh, na nekateri vidiki, ki, ki so pravzaprav podrobnosti v tem okviru. Vendar in sicer gre za ebolo. Ebola ni manjša podrobnost, ampak je nekaj, kar se do dogaja in ni zanemarljivo, zato potrebujemo odziv, kaj ti ebole še nismo obla, obladali, še vedno umirajo na, tisoči, na tisoče ljudi zaradi ebole in eh, potrebujemo tudi podporo evropskega eh, okvira eh, in eh, ob sodelovanju z gospodom Stiljanidosom je potrebno eh, poslati tja zdravnike, vzpostaviti medicinsko službo za to, da eh, tudi obdržimo svojo dostojanstvo kot Evropska unija pri reševanju tega problema. Res je, da se to dogaja daleč od naših meja, vendar tudi na nas vpliva. Gospod Duda gospod predsednik najprej želim izraziti svoje nezadovoljstvo glede na malo podporo, ki je bila izražena eh, Ukrajini in gospoda Porošenka niso povabili na eh, sestanek na vrhu. In eh, tako Rusijo eh, kot Ukrajino, ko gre za obravnavo teh dveh držav. Eh, to bi lahko razumeli kot enako eh, obravnavo no, in to ni sprejemljivo. Želim tudi povedati, Glede na to, da smo rekli, kako pomembno je, da zagotovimo enake pogoje za države, ki so v krizi. Spomnimo na kohezijo, spomnimo na države, ki so se učlanile po letu 2004 in ki pogosto potrebujejo več podpore kot tiste, ki so v krizi zaradi njihovega vse slabšega gospodarskega položaja, ker tudi niso tako napredovali, tako da lahko le upamo na bolj enakomerno porazdelitev sredstva. Gospod Telička. Hvala, gospod predsednik. Obžalujem, da eh, je gospod eh, iz Jukipa po eh, svojem, svoji umetniški intervenciji zapustil dvorani, kajti tu je govora o načrtu ulaganj in tu gre za povsem relevantne predloge ki naj bodo predmet izvajanja. Potem je tu regulativa, vključno eh, z notranjim trgom. Samo ena pripomba. Prepričan sem, da bi bil ta investicijski načrt lahko upošteval tudi nekatere predloge moje skupine. Eh, Nekoliko sem dvomil v nekatere elemente tega načrta, vendar se mi zdi, da je dober načrt, to potrebujejo naša podjetja in to pričakujejo in eh, je eh, primerljivo tistemu, kar je predlagala že prejšnja komisija. Včeraj nisem dobil odgovora na vprašanje, ki se nanaša na boljšo regulacijo, upam, da bo doseženega več napredka. Sedaj, glede eh, sveta, gospod minister, Razočaran sem nad eh, vašim uvodnim prispevkom, ni bil eh, dovolj konkreten, eh, kaj ti lahko se vprašamo, ali se svet zaveda kaj se je dogaja v Evropi. Glede tega svežnja. Podjetja čakajo že mesece, da narečem leta, kaj se bo dogajalo z gostovanjem in podobno. Potem gre tu še za drugo vprašanje. Eh, ki ni bilo omenjeno in sicer četrti železniški svežen, ki je sploh smo glede tega. Razprava se še niti ni začela. E, tu gre za e, dva dela te obravnave. Prva, ki se nanaša na e, splošne vidike in druga konkretno. Hvala lepa. Hvala. Modri karton. S strani gospoda Eferiča sprejmete ta modri karton, gospod Etherič? Uh, Hvala lepa, da ste uh, spomnili na prispevek uh, kolega tu govorimo o ulaganjih, vendar ali se ne strinjate za menoj, da razlog, zakaj, potreb, zakaj ne, ne podpirajo eh, teh eh, načrtov, je zato, ker gre za slaba uloganja, ulaganja. Prostite. Gospod Telička. No, ne vem točno, o katerih vlaganjih govorite, vendar je odgovor spet zelo jasen. Trdno sem prepričan oziroma verjamem v zasebna vlaganja, vendar ne spomnim, danes je ta načrt pred nami, njegov namen je dejansko spodbujanje teh vlaganj. In eh, naprimer glede britanskih eh, eh, naložbenikov, tu so te pripombe, ki jih slišamo, vendar so te povsem drugačne od besed, ki smo jih slišali iz ust vašega kolega. Hvala lepa. Forenca. Grazie. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V razpravi v okviru priprav eh, na Evropski svet razpravljamo o povsem eh, drugačni agendi. Če bi bila življenja državljank in eh, državljanov v središču vaše pozornosti, potem bi se morali osredotočiti le na eno točko. Kako ponovno vzpostaviti dobiček, kako vzpostaviti nova delovna mesta, kako oblažiti učinke vrčevalne politike. Ta svet bi moral uh, spoštovati poročilo na temo uh, neenakosti. Neenakost namreč uh, vodi v izgubo rasti. In tukaj je šlo za padec bruto družbenega proizvoda za 8,5 odstotka. To je najbolj prizadelo najrevnejše plasti družbe in to ima tudi velike eh, makrofinančne posledice. Torej, če želimo zagotoviti rast, eh, potem eh, moramo poskrbeti za enakopravnost. Ulagati moramo v zdravstvo, v blaginjo. Vi govorite o ulaganjih, pri tem pa pozabljate na to, da državljani nimajo ničesar. Govorite o zaupanju, medtem pa se soočamo z škandali eh, na področju davčne politike. Eh, govorite o solidarnosti, eh, pri tem pa imamo na stotine mrtvih v sredozemlju. Ne smemo pozabiti, da imamo dejansko na voljo le 21 milijard, govorite pa o 66 milijardah. In naj povem še eh, nekaj o italijanskem predsedstvu. Mateo Renzi je eh, večkrat dejal, da so bile v času italijanskega predsedovanja sprejeti eh, ukrepi za zagotovitev ponovne vzpostavitve rasti, ampak mislim, da so pravi dokaz za situacijo številni brezpaselji. Gospod predsednik, med več javnimi sektorji, ki nujno potrebujejo vlagajo, sem opazil eh, oziroma opažam zlasti eh, dva, ki sta pomembna in sicer področje raziskav ki mora eh, postati stebr blagostanja v Evropi, raziskave na univerzah, v velikih raziskovalnih centrih, eh, ki so žal eh, skrčile svoj obseg. Potem tu, so tu raziskave v industrijo, v alternative alternativne vire energije, kakor tudi v politiko za mladino, za izobraževanje, eh, v eh, delo, socialne raziskave, znanstvene raziskave na področju politike eh, mladih, kakor tudi raziskave, raziskave, ki pomenijo prihodnost, na katero se je potrebno začeti pripravljati danes. Kajti, kot lahko vemo iz preteklih izkušenj, Eh, jutrišnji dan eh, se je začel danes. Vse to je zelo resno. In izjemno sem bil presenečen, ko sem ugotovil, da eh, je ko, eh, da, ko sem ugotovil, da je šlo za predstavitev zgolj eh, pol strani predlogov, eh, zelo nejasnih in vse to odraža pravzaprav samovoljno politiko. Hvala lepa. Merci. Hvala. Gospa moja, hvala lepa. Gospod predsedujoči, šest mesecev italijanskega predsedovanja je za nami. Od teh šestih mesecev smo veliko pričakovali, ustvarili smo tudi pričakovanja eh, pri naših državljanih. Eh, ti so pričakovali rast. Seveda eh, nosi odgovornost kanclerka Merklova, pa tudi svet, ampak največjo odgovornost nosi italijansko predsedstvo. Italijanska vlada je povsem pozabila na določene prioritete. Pozabila je na to, da je potrebno zagotoviti priložnosti za zaposlovanje, če želimo ponovno vzpostaviti trg delovne sile. Tega pa ne moremo storiti, če ne rešimo določenih problemov, ki se vežejo na evropsko industrijo. Ne mogoče je ustvariti nova delovna mesta, če majhna in srednje velika podjetja in obrtniki še naprej propadajo in sicer zaradi previsokih davkov, zaradi preveč zapletene in eh, nerazumljive eh, birokracije, ki jo nalagata Evropska unija in Italija. Potem eh, je tukaj označba proizvedeno v. Eh, ki bi dala možnost izbire evropskim potrošnikom, a hkrati pa bi eh, zagotovila nove priložnosti za evropska podjetja. Na ta način bi se borili tudi proti ponarejanju. Ampak eh, nobene odločitve niste sprijeli. Ničesar niste storili za razvoj podjetij, kakor tudi ničesar niste storili, da bi se soočili z temo reševanja priseljencev. Poleg tega ste se celo obogatili na račun teh revežev, sedaj eh, imamo zaradi tega škandal v Rimu. To velja tudi eh, za vse regionalne uprave, ki so sedaj razočarane, kajti obljubili ste jim eh, več pristojnosti, pa jih eh, niso dobile. Vse te točke bi morala obravnavati italijansko predsedstvo, e, če bi želelo uspešno opraviti svojo nalogo. Vlada Italijanske republike je sedaj vključena e, tudi v mafijski proces in to e, nam je res usramoto. Če ne znate voditi prave politike, potem enostavno odidite. Usramoto ste nam. Vprašanje modrega z modrim kartonom. Gospa Krespo, izvolite. Gospa Breso, hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, rada bi vprašala poslanko, ali meni, da je v italijanskem parlamentu ali se zaveda, da je v Evropskem parlamentu. Govorimo o programu Evropske komisije in eh, na to temo ni povedala ničesar italijansko predsedstvo mislim, eh, da je doseglo velik uspeh skupaj z eh, drugimi članicami Evropske unije, kajti zmagamo lahko le skupaj, kakor tudi izgubljamo skupaj. Mislim, da je eh, italijansko predsedstvo postavilo temelje za ta načrt. Kasneje bom povedala, kaj sama menim o tem načrtu, ampak vi, gospa moj, niste povedali ničesar o tej temi, o kateri razpravljamo v tem trenutku. Hvala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 Gospod Korvin, eno in pol minute. Zdi se, da se tu ne razume nečesa zelo enostavnega, namreč boj. Za boj proti brezposelnosti je potreben denar. V ta namen eh, se uvaja davke in Eh, in eh, potem eh, se začne dogajati zapiranje delovnih mest. Tako enostavno to je in če se podje temu davkom izogiba, lahko prodaja več in če prodaja več, lahko to pripelje do novih delovnih mest. Zahvaljujoč gospodemu Junkerju, gospod Junker, ki je bil predsednik velikega vojvodstva Luksemburg in ne v funkciji predsednika Evropske komisije to uničuje Evropsko unijo. Hvala lepa. Kedoksija. Najlepša hvala. Gospa Gardini je na vrsti. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Danes imamo razpravo, ki je eh, po mojem eh, izjemno pomembna. Imamo edinstveno priložnost v okviru tega sveta, eh, ki bo potekal. V skupini ELS eh, smo razpravljali o dokumentih eh, kongresa v Dublinu lani spomladi. Sedaj prehajamo na konkretne načrte, govorimo o uresničevanju ciljev, ki smo si jih zastavili. Rada bi se obrnila na predsednika Junkarja, v katerega smo vložili naše zaupanje. potrebno je dati možnost temu načrtu za vlaganja, da se soočimo tudi z eh, številnimi neravnotežji eh, in z enakostjo, ki vlada v evroobmočju in v Evropski uniji. Če se to ne bo zgodilo, eh, potem bo zmanjšana učinkovitost tega načrta. Septembra ste dejali, da je na stotine milijard eh, odšlo v tujino zaradi tega, ker Evropska unija ni privlačna za vlagatelje in to je problem, s katerim se moramo soočiti. In tudi eh, težava preseška, ki se osredotoča na dve državi članici Evropske unije. Tudi to je vprašanje, s katerim se moramo soočiti. In če pogledamo preko Atlantika v ZDA, me zanima, ali ne ravno ta presežek eh, vodi američane v eh, tako ambiciozna pogajanja o eh, trgovinskem sporazumu. ZDA e se osredotočajo na čezatlantsko partnerstvo. Mi lahko prosim date odgovor eh, na eh, to vprašanje. Eh, zahvaljujem se italijanskemu predsedstvu za odlično upravljeno delo, ampak potrebujem odgovor na ta vprašanja, če želimo vzpostaviti ponovno zaupanje naših državljanov. Gospa Gebhardt je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi jaz bi rada, tako kot številne druge kolegice in kolegi, izrekla poziv svetu in sicer poziv, eh, da svet zares sodeluje pri politiki usmerjeni v prihodnost. To je ključnega pomena. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da moramo v središče postaviti ne le rast na splošno, ampak tudi ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Poleg tega se moramo soočiti tudi z konceptom trajnosti ne smemo nadaljevati eh, tako kot eh, sedaj. V vsaki eh, državi članici eh, sprejemajo določene načrte. Ne, temu ne more biti tako. Potrebno se osredotočiti na pomembne projekte, na naloge prihodnosti in na ta način bomo lahko ustvarili nova delovna mesta na pomembnih področjih, kot recimo na področju digitalne agende. Eh, ali pa na področju trajnosti v energetskem sektorju. Potrebno se je osredotočiti na infrastrukturo, zato da bomo zares lahko ustvarili nova delovna mesta, nova delovna mesta, eh, ki bodo zares koristila državljankam in državljanom. Ja, Demes Makar. Eh, gospod Demes Makar, eno minuto. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Razmere v Ukrajini. Veseli smo, da se je svet v polni meri zavezal v resničevanju pridružitvenega sporazuma in dobro bi bilo, da se pozove vse države, da ta sporazum hitro ratificirajo. Eh, tu eh, govorimo o povrnitvi suverenosti, in eh, ljudje to zahtevajo. Ta naloga je zelo težka in Ukrajina potrebuje našo pomoč. Eh, videli smo, da so te sankcije proti Putinovemu režimu dale rezultate in eh, nikoli ne bi smeli sprejeti priključitve Krima in eh, nedavn bilo, bila je tudi razprava eh, o tem. In eh, kot vemo, je bilo načeto tudi vprašanje ruskih potnih listov na tem območju in glede tega, ali bodo ti, te potne listine sprejete. Hvala lepa. Gospod Lambsdorff, gospod predsednik komisije, gospod predsednik sveta, liberalci želimo uspeh Evropske unije, želimo uspeh eh, te komisije. Trije vidiki so pri tem ključnega pomena. Dober delovni načrt, gospod Juncker, vaš delovni načrt je zelo dober. Eh, zelo dobro ste si ga zastavili, eh, najbrž ob odličnem sodelovanju Franca Timmermansa. Eh, drugi vidik ob delovnem programu komisije so strukturne reforme v državah članicah. Eh, glede tega smo izjemno zaskrbljeni v Franciji, v Italiji, pa tudi v Belgiji. Eh, že ob zmernih reformah je država ohromljena zaradi stavk. Države morajo storiti veliko več, da bi nam pomagale doseči uspeh. In tretji vidik je načrt za ulaganja ta načrt eh, številni kritizirajo. Meni se ne zdi prav, eh, da zdaj že vnaprej eh, rečemo, da bo ta načrt neuspešen. Javna ulaganja za uspodboditev zasebnih ulaganj, to je v preteklosti že delovalo. Prosim, ne ponovite napake, eh, ki je komisija že storila v preteklosti. Ne dovolite, da bi vam države eh, članice usiljevale načrte, eh, kot je recimo načrt Berlin-Brandenburg. Želimo uspešne projekte, ne pa projekte, ki so že popolnoma propadli. Najlepša hvala, gospod Lambstorf. Naslednji je kolega Papadimulis. Hvala lepa. neoliberalna dogma, po, po kateri enostransko vrčevanje vodi k povečanju eh, vlaganj uh, pa eh, nas pripelje do eh, sklepa, da je prišlo do zmanjšanja za 15 odstotkov, kar pomeni, da je potrebno spremeniti politično usmeritev in predvideti več eh, javnih sredstev tako za rast. Za rast. In lahko rečemo, gospod Juncker, da smo ostali praznih rok, kajti edino Jezusu je uspelo prek svojih čustv čudežev, da eh, poveča blagostanje in pomnoži eh, eh število eh, rib. Gre za praktično prazen svežen, gospod Juncker, in v tem okviru, eh, s tem, ko izražate svoje pričakovanja eh, in svoje predloge, želite doseči eh, naše soglasje. Vendar, so, kakšna so jamstva, da bo to resnično pripeljala do več kohezije, do več rasti? In bojim se, da se bo svet pravzaprav samo zadovoljil z nejasnimi uh, zadevami. Hvala, gospo, gospa predsedujoča. Želim spregovoriti o eboli in kako deluje Evropska unija glede tega pomembnega pojava. In strokovnjaki povedo, da je to povezano z slabim sistemom. Uh, uh, zdravstvenega varstva, z krčenjem gozdov in eh, govori se o 334 milijonih evrov, ki eh, naj bi prišli iz Evropske unije. To je pomembno. Problem pa je, da eh, se bodo jutri srečali ministri, eh, namreč 12. decembra so podpisali sporazume eh, z zadevnimi državami. Tu pa je problem, zakaj? Namreč Evropska unija v veliki meri prejšnje kolonije je pristala na to, da še vedno veljajo carine, na drugi strani pa ob, še naprej obstaja dostop do evropskih eh, trgov. Mislim pa, da je, eh, so pravzaprav ukrepi sramotni, zato ker eh, te države potrebujejo te eh, carine. Torej, kako, kaj storiti? Lundgren für zwei Minuten. Naslednji je Peter Lundgren za dve minuti. Tak v uret, futalman. Hvala lepa, hvala gospa predsedujoča. Gospod Juncker pravi, da potrebuje več denarja in to me ne preseneča. E, in eh, glede sprejemanja odgovornosti za davkoplačevalski denar, eh, zdi se, kot eh, da te odgovornosti ni. In tu bomo lahko ugotovili, da je ta situacija v primerjavi s tisto navadnih državljanov dobro odsevajo volitve, evropske volitve in plačuje se 130 tisoč evrov um, kot nadomestilo kadar ljudje odidejo ali pa prehodne dajatve, naprimer oziroma nadomestila, ki pa, kot se zdi, ne dajejo rezultatov. Potem je tu govora o eh, manjših eh, eh, davkih. Tu, če jih primerjamo, naprimer, z davki v Belgiji, so manjši vse to pravzaprav je nesmiselno. In kaj bo to pomenilo za davkoplačevalce, kadar naprimer zapustijo svoje delovno mesto? In če tudi, naprimer, so prebili veliko časa na teh delovnih mestih, se od njih vedno znova zahteva, da plačujejo. Gospod Juncker govori o tem, da je potrebno povrniti zaupanje eh, državljanov, vendar eh, samo pogledajte si, kaj se dogaja. Tu eh, je govora o denarju davkoplačevalcev in vendarle se zdi, kot da je to misija nemogoče. Kako pričakovati od ljudi, ki se borijo za svoj obstoj, eh, da eh, bodo imeli kakršno koli eh, zaupanje v to, kar se tu dogaja. Naslednja je Mara Bicota za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropski svet ta teden predstavlja številne novosti novega predsednika in novo izvršno oblast. Ampak že zdaj vemo, kaj se bo zgodilo. Številne besede. Eh, bomo slišali, ne bo pa nobenih pogumnih, pogumnih odločitev. Nič eh, ne bo storjenega za brezposelne med mladimi, nič ne bo storjenega za naše upokojence. Eh, slišali bomo veliko lepih besed. Kar zadeva lepe in nepotrebne besede, premijer Renci je pred nekaj časa podal takšen govor tukaj in vi ste mu ploskali obljubil eh, je evropskim državljanom, da bo eh, spremenil to Evropo. Rekel je, da želi človeško Evropo, ne Evropo, ki se ukvarja z reševanjem bank, ampak Evropo, ki se ukvarja z reševanjem družin. In potem je Juncker dejal, hvala Mateo Renci, vse skupaj je naravnost smešno. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Gonzales Pons za dve minuti. Gospod Juncker ta eh, svet eh, bo posebej pomemben in eh, želim prenesti, kaj govorijo naši voljivci. Podpirajo vas in želijo, da se spodujejo vlage, vlaganja za to, da bi enotni trg dobro deloval, da se preprečujejo davčne utrke Ta je zlasti pa pričakujejo tudi eh, energetsko unijo, zato da bi lahko razpolagali z konkurenčnim trgom, z ustreznimi eh, dobavami po razumni ceni. Prav tako želijo, da je Evropa eh, varen kraj, da eh, obstaja boj proti terorizmu in. Eh, eh Tudi eh, potrebno se je soočati z novimi izzivi predsedujoči, Evropa se mora odzvati eh, na pokol eh, stotih otrok v eh, šoli v Pešvarju. In eh, če se to zgodi, eh, to je tako, kot eh, da bi otrok umrl oziroma otroci umirali v evropskih šolah. Potrebno je se zgledovati po duhu malale. Vse to je potrebno urediti, to mora biti posebno na vrhu našega dnevnega reda zunanih zadev. Tu, imajo, tu imamo naprimer najrazličnejše meje. Francosko finske meje, švedske meje, ki so meje vseh nas. Govoriti moramo tudi o Rusiji in obravnavati posledice, možne posledice za gospodarstva, za delovna mesta eh, v Evropi, čeprav je do zloma eh, ruskega gospodarstva. In eh, te novice ne bi, nas ne bi smele samo skrbeti, novice od včeraj je danes, tam več nas tudi pripeljati do dejanj. In sicer pa moji volici pravijo Ramos. Vesel Božič. Gospod Gonzalec, modri karton eh, s strani gospoda Kabrasa. Ga sprejemate? Imate 30 sekund. Hvala lepa. Vse dobro in prav, kar govorite eh, glede eh, energije in ostalega v Evropi, vendar pa je energija v Španiji med najdražjimi v Evropi. Zakaj je temu tako? Ali morda zato, ker, eh, ker uživa energetski sektor zaščito, eh, naprimer milijarda eh, evrov, eh, ki eh, se jo eh, namenja? Eh, izplačano v 30 dneh in ne nekaj mesecih in tako dalje, kot zelo dobro veste. Torej, obravnavati moramo ta energetski sektor v Španiji. 30 sekund za odgovor. Eh, gospod Erik Abras, hvala lepa, da ste, se, eh, da ste mi enkrat spregovorili v španščini. Eh, ko je govora o tem, da je potrebno zmanjšati ceno energije za španske potrošnike, pa pomeni tudi to, da je potrebno zagotoviti konkurenčnost na tem področju, tako v Španiji kot v Evropi in da je Iberijski polotok povezan, povezan prek, prek Pirenejev, zato da lahko obstaja konkurenca med Alžirskim zemeljskim plinom in ruskim plinom. Še en modri karton. Ah, a, ker sem se pravila, da je še enkrat. Hvala lepa. V vašem eh, prispevku ste rekli, da eh, imate boj proti biti eh, davčnim utajam za zelo pomemben. Ali eh, želi vaša stranka biti prav tako odločna, ko gre za eh, prevelike davke in preveliko obdavčevanje državljanov, kot je to primer na mačarskem? Hvala. Si. Muy bien. Gracias. Da. Hvala želim adresirati na prezidence italijane. najlepša hvala gospa predsedujoča želela bi se obrniti na italijansko predsedstvo in sicer kako bo za digitalnim gospodarstvom. Vsak si predstavlja, da bi bila to lahko velika priložnost, na osnovi česar bi lahko povečali dodano vrednost v okviru investicijskega načrta Evropske unije. Vendar pa to ne bo uspelo, razen če bomo te plodove obirali mi, evropejci. In oblikovanje tega investicijskega načrta in povezava z digitalnim načrtom je vezano tudi na vprašanje fiskalne situacije in sicer kakšne so naše zmožnosti, da črpamo dobičke. To je bistvenega pomena in eh, na to morate opozoriti tudi med zasednjem Evropskega sveta. Treba je napredovati tudi pri varstvu osebnih podatkov, sicer bo prišlo do bega znanja kot tudi kapitala, če se vsi ne želimo. Potem pa še zadnje, želela bi se obrniti na predsedstvo Evropske komisije. Na svetu naj bi pomagali pri oblikovanju časovnice za prihodnost evroobmočja. Ko sem poslušala gospoda Webera, sem se spraševala naslednje. Ne vem, ali je stigmatizacija dobra, če si želimo doseči napredek evroobmočja. Vsi potrebujemo novo opredelitev naše medsebojne povezljivosti in odvisnosti, zato da bomo zagotovili privrčevanje na globalni ravni in sicer bo šlo to, kaj je za nekakšno kolektivno zmogljivost, ki je danes nismo zmožni izkazati. Še dokončala bom to poved in sicer, da tega ne moremo popravljati za urodi, ki jih imamo trenutno na voljo v okviru Evropske monetarne unije. Hvala. Ich gebe jetzt modri karton sedaj ne morete uporabiti, zato ker je gospa Beres govorila že predolgo. Naslednji je gospod Bernd Luke. Gospa eh, predsedojoča, slišali eh, smo zelo dober eh, govor predsednika skupine Alde, kajti celo gospod Verhofstadt je sedaj ugotovil, da je evroobmoče v eh, globoki krizi, tako je dejal. In eh, to eh, je velik korak za predsednika liberalcev, eh, katerega očala so običajno rožnata, rožnato obarvana, ko gre za Evropsko unijo vendar pa izrekel napačno kritiko. Eh, narobe namreč je, da svet ni izvedel prave analize razlogov eh, za to, da je Evropska unija v tej krizi. Zakaj eh, raste gospodarstvo Indonezije, Oceanije, Avstralije in zakaj ne raste evroobmočje? In to vas eh, sedaj sprašujem, predstavniki sveta, zakaj euroobmočje ne raste, zakaj imamo ta eh, tako eh, znani notranji trg, zakaj imamo skupno valuto, zakaj imamo Evropsko komisijo in zakaj pri nas ni rasti. O tem razmislite. Gospod Lambsdorf je dvignil modri karton ali sprejemate njegovo vprašanje. Gospod Lambsdorf, 30 sekund imate. Ja, Gospa predsedujoča, dve vprašanje imam za eh, kolego. Prvič, ali ni opazil, da niso bile izvedene strukturne reforme v eh, pomembnih državah članicah euroobmočja oziroma so bile te reforme premalo obsežne, da bi eh, lahko vzpostavili rast. Sam sem omenil Francijo in Italijo. Francija mi povzroča največ skrbi. In drugo vprašanje. Eh, kdaj ste bili nazadnje tako zelo eh, blizu gospodu Ferhofštatu, da ste lahko videli ta rožnato cev na njegovih očalih? Gospod Luke. Eh, no, to se zelo dobro vidi tudi od daleč. Kar pa zadeva strukturne reforme, se strinjam z vami, da te niso bile izvedene. Izvedene pa niso bile zato, ker vi in vaši prijatelji Eh, niste ukinili eh, klauzule o solidarnosti, kajti če bi vsaka država bila odgovorna za svoje dolgove, potem bi države izvedle reforme oziroma eh, bi bila vsaj uspodbuda za to veliko večja, kot je danes. Najlepša hvala. Odslej se bom natančno držala časa za govor, zato da bomo lahko sprejemali tudi vprašanja v okviru postopka modrega kartona, kajti v nasprotnem primeru vam ne morem dati besede. Prosim, da se torej natančno držite svojega časa. Oli Ren. Ja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija potrebuje delovna mesta in gospodarsko rast. To pa zahteva naložbe, še posebej iz zasebnega sektorja. V tem smislu je investicijski načrt gospoda Junckerja zelo spodbuden. Evropo je treba reformirati, tako da bomo lahko privlačili to vrstne naložbe. Potrebujemo dobro podjetniško okolje, notranji trg mora začeti delovati, še posebej digitalni trg in trg storitev. Soočamo se z izzivi na številnih področjih in ciljno se moramo usmeriti tudi v naložbe na arktično območje, biogospodarstvo in visoke tehnologije. Države članice morajo izvajati strukturne reforme, še posebej v velikih državah članicah, kot sta Francija in Italija. Pakt o stabilnosti in rasti se še vedno izvršuje in tega moramo tudi dejansko uporabljati. Nemčija mora izkoristiti svoj manevrski prostor za to, da poveča naložbe in Evropska centralna banka mora podpreti in spodbuditi evropsko gospodarstvo. Če že ne za božič, pa vsaj za novo leto. Modri karton gospoda Papadimulosa, to sprejemate. Gospod Papadimulos, 30 sekund. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod Ren v zadnjih dnevih se širi veliko strahu, veliko je propagande glede zmage Sirize. Da bo med prihodnjimi volitvami to pomenilo, da bomo morali zapustiti evroobmoče in to bi bila velika katastrofa za evroobmoče. Kako bi se odgovorili? kako bi se odzvali na to širjenje strahu. Gospod Ren, 30 sekund. Se pa pa Najlepša hvala, gospod Podimuli, za to vprašanje. Grčija preživlja težke čase, kot to vemo, zdaj se znova znašla v takšnih situacijah. Ne nameravam se mešati v politično situacijo v Grčiji, vendar kolikor razumem tako, politična stranka Siriza in gospod Cipras sta zavezana članstvu Grčije v evromočju. Zelo jasne so te zaveze in to je to, kar šteje. Prav tako razumem veliko obremenitev dolga, dolga, ki ga je treba v Grčiji prestrukturirati in preurediti. In to tako, da podašamo zapadlosti in zastarelosti dolgov, ne pa, da se dotikamo tudi kapitala gospod Butikofer. Gospod Butikofer, hvala lepa. Gospa predsedojoča, gospod Junker, spoštovani predsedniki. Vprašanje, ali je Junkerjev načrt za ulaganja pravi eh, prodor Na to vprašanje lahko mi zeleni odgovorimo eh, le z eh, tem, da morajo vse države članice sodelovati pri tem načrtu. Predsednika sveta sprašujem, ali lahko resno eh, jemljemo ta načrt, da bodo sodelovali tudi države članice. Kar pa zadeva kriterije, gospod Junker je dejal, da ne smemo imeti sektorskih ali pa geografskih kvot. Potrebno je zagotoviti evropsko dodano vrednost. Načrti morajo prispevati k trajnostnemu razvoju. Izbrati jih je potrebno eh, na osnovi eh, strokovnih kriterijev eh, članov Evropske investicijske banke. Okrepiti morajo zasebna vlaganja in v državah članicah morajo uh, Eh, pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem. To je torej šest pomembnih kriterijev. Na, kriterijev. Najlepša hvala, gospod eh, Zaranopoulos. E Najlepša hvala. To zasedanje bo ponovna želitev za državljane. Tako kot v primeru Ukrajine, NATO in drugih situacij bo to pomenilo le še več beguncov. Obstaja realna grožnja globalne vojne zaradi prenosa energije in pa proizvodnje energije. Gospodarsko okrevanje je zelo počasno, vendar bo verjetno to vodilo do nove krize. Tega ne bo mogoče zaustaviti, dokler se pridobiva poceni delovno silo, se nalaga še dodatne davke in uničuje podeželske sektorje. Vedno več dolga je in teh 300 milijard ne bo veliko pomenilo v tej luči. Konkurenca med velikimi podjetji, med vladami držav članic nima nobene veze z interesi Evropske unije. Ljudstvo samo mora prevzeti pobudo za to, da spodkoplje tak sistem. Hvala lepa. Naslednji je gospod Andraš Georg za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani gospod predsednik komisije, dragi kolegi in kolegice. vsi se strinjamo, da je treba oživiti evropsko gospodarstvo in tudi sam podpiram ta cilj. Imam pa določene pomisleke, pa tudi nekaj komentarjev. Poleg sredstev Evropske investicijske banke ni predvidenega nobenega novega denarja. In če si ogledamo instrument za povezovanje Evrope in obzore 2020, bi nekaj morali imeti tudi za to. Zdi se, da preusmerjamo denar iz enega žepa v drugega. Drugi, če si ogledamo učinek multiplikatorja, ki ga je predlagala Evropska komisija, mislim, da so nekoliko preveč optimistični pri tem. Ocene po mojem mnenju niso realistične. Žal. Pa še tretjič, glede na to, kar sem ravno kar povedal, se moramo še posebej posvečati ustrezni izbiri projektov. Le, če bodo ti projekti dovolj kakovostni, bomo dosegli želene dolgoročne rezultate kakršnikoli projekte želimo podpreti, morajo te projekti dosegati dolgoročne cilje. Pri energetskih projektih je gotovo, da sodijo v to kategorijo in lahko bi naredili velik korak naprej pri zanesljivosti energetske preskrbe v Evropi. Pravila tega svežnja povdarjajo tudi energetsko razsežnost, vendar pa mislim, da se bomo še vedno morali soočati s situacijo, ker ne bomo imeli ustreznih sredstev za izvajanje te politike. Vzemimo primer centralne Evrope in pa vzhodne Evrope. Tukaj imamo pomembno vlogo. Če govorimo o energiji, ki se jo je mogoče pripuščiti, mislim, da je to res edini način za to zagotovimo energetski trg v Evropski uniji in v Evropi in nasploh. Poceni energija bo omogočila konkurenčnost v Evropski uniji. Hvala, gospod Gjurk. Gospod Ištvan, ima modri kartonček, to sprejmate. 30 sekund, izvolite. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča za to priložnost. Če si želimo gospodarskega okrevanja, potrebujemo tudi zaupanje in samozavest. Na osnovi prihodnega delovnega programa komisije je videti, da v nekaterih državah članicah, tudi v mačarski, situacija naslednja. Politične stranke na mačarskem, tudi sam predsednik vlade, pogosto povzročajo težave, ko gre za Evropsko unijo. Kaj pravite na to, da se uvaja nove davke? in da predsednik vlade kaže s prsom na Evropsko unijo povezavi. S tem, čeprav dobro vemo, da to ni tako. Mislite, da je to dobra metoda? No, najlepša hvala za to vprašanje. Zdaj ste mi dali priložnost, da nekaj povem. Res je, da morate najprej pomesti pred svojim pragom, vendar tudi na plenarnem zasedanju bi želel povedati, da je gospodarska rast na mačarskem trenutno med najmočnejšimi v Evropski uniji. 3 odstotke. Prav tako smo videli, da se je manjša nacionalni dolg. Govorimo torej o nekaterih gospodarskih pokazateljih, ki kažejo na izboljšen situacijo na Mačarskem. Vlada se je soočala z propadlim gospodarstvom in v tem smislu nam je uspelo popraviti svojo situacijo. Gospa Perez, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča gospod Rahoj, španski premijer, prejšnji teden povedal, da bo ta božič božič gospodarskega okrevanja. Gospod Weber je danes povedal, da so tiste države članice, ki so izvele strukturne reforme, postale gonilo evropskega gospodarstva. In obema bi želel povedati, na katerem planetu živite. Vaše besede so želitev za tiste družine, ki izgubljajo domove zaradi tega, ker jih zasegajo Vaše besede so prav tako želitev za mlade, ki morajo zapuščati Evropo na poti do delovnih mest. Prav tako želitev za tiste družine in pa družinske člane, ki vidijo, da se njihove pravice kršijo. In Ekofin se zdaj odločil, da bi celo omilil uredbo o finančnih transakcijah. Res je, da potrebujemo več denarja, vendar pa tega ne bomo dosegli, če bo srednji razred in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 Da. Dovolite mi krajšo pripombo glede glavne teme zasedanja decembra. Evropa potrebuje več vlaganj, še posebej v infrastrukturne mreže, v inovacije in raziskave. Vprašati pa se moramo, zakaj so zasebni investitorji tako zadržani pri teh naložbah. O tem je bilo govora že med prejšnjim plenarnim sedem. Glede Evropskega naložbenega načrta, mislim, da to podpira dobro okolje za podjetniške dejavnosti. Imam pa pomisleke glede dveh zadev. 16 milijard naj bi dobili od EU, 5 milijard od Evropske investicijske banke. Zakaj? bomo oduzemali sredstva za nekaj programov, glede katerih smo se pred nedavnim dogovorili 3,5 od ECF in pa 1,7 za obzore 2020. Ali bomo dobili tudi nekakšen dohodek od teh investicij, veliko vprašanj se pojavlja. Vilimski, fene minute. Naslednji je gospod Vilimski. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, imam občutek, da se nekateri ne zavedajo resnosti trenutne situacije. Eh, ne razumejo, da je brezposelnost tako visoka, kot ni bila že desetletja in to bi moralo sprožiti alarm pri vseh. Euro eh, zaznamuje visoka nestabilnost in kupna moč je upadla na ta način eh, državljani eh, živijo v slabem položaju in eh, edini predlog, ki smo ga doslej slišali, je finančni načrt za ne vem koliko vzvodi. Ta načrt je bil v medijih v Evropi zaznamovan kot proizvod alkimije, čarovništva, torej eh, šlo na bi za nekakšno čudežno sanacijo. Vprašati se je potrebno, ali Evropa še zmeraj deluje. Včasih je delovala, danes ne. Eh, ali imamo eh, boljše življenje v Evropi? Eh, ne, vsak razumen človek bo tako odgovoril. Ali sprejmate modri karton gospoda Leichtfrida? Gospod Leichtfried, 30 sekund. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gospod Vilimski, veliko veselje mi je, da vam lahko zastavim vprašanje. Povedali ste, kaj vse vam, je, kaj vse vam uni všeč. Kaj vse ni prav, ali ste podali kakšen predlog, kako stvari spremeniti? Eh, kaj eh, ste torej prispevali k tej razpravi? Eh, dejali ste le, da naj bi nadaljevali vsak zase. Potem smo sami v boju proti velikim multinacionalkam, potem smo sami v boju proti velikim bankam in potem bomo mi, socialdemokrati, plačevali vedno več. To se bo zgodilo, če se uveljavite vi. Gospod Vilimski, mikrofon prosim. Gospod Leichtfried, to, kar sem eh, slišal iz vaših ust, je čista polemika. Eh, kako bi lahko bili uspešni na tem kontinentu, se je pokazalo v številnih desetletjih eh, govorim o nacionalni gospodarski politiki, o nacionalni valuti, o državah, ki medsebojno prijateljsko uh, sodelujejo. Politika, ki jo vodite vi, pa koristi le multinacionalkam in uh, velikim bankam. Vi boste ta načrt potrdili in tako boste na stežaj odprli vrata multinacionalkam. Eh, in na ta način boste še povečali trpljenje na tem kontinentu. Hvala lepa. Naslednji je Pavlo eh, Ranžel za minuto in pol. Eh, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predsedstvo sveta, spoštovani predsednik Juncker, dovolite mi, da najprej izrazim svojo podporo naložbenemu načrtu, ki ga bo predlagala Evropska komisija. Mislim, da je to za nas odlična priložnost. Gospod Junker, dejali ste, da si ne bi želeli imeti nobene vnaprejšnje dodelitve sredstev za regije, zaradi tega, ker imamo že kohezijsko politiko, vendar, ko sprejemamo odločitve glede nalož, moramo upoštevati tudi gospodarsko in socialno situacijo v različnih državah članicah. Nekatere države članice so bile zmožne izvajati strukturne reforme, druge ne in zdaj potrebujejo več pomoči pri ustvarjanju novih delovnih mest, tako da se lahko soočijo s socialno situacijo, v kateri so. Prav tako bi se skliceval na zunanjo agendo Evropske unije, Ukrajina in Rusija. Tukaj se pojavlja veliko skrbi, res je. Vendar pa je poleg tega nekaj postalo jasno že ta teden, da se tukaj pojavlja tudi nekaj težav s Turčijo, vzhodna fronta. Ter ne zadeva le Ukrajine in Rusije, zadeva tudi druga območja, svobodo v Turčiji. To je bistvenega pomena glede stabilnosti te regije in mislim, da mora svet izraziti mnenje glede tega. Hvala lepa, ker nimamo ravno veliko časa ne bom več dovolila uporabe modrega kartona. Namreč zaostajamo. In vsem bi rada dala priložnost, da spregovorijo. Ole Ludvigson za minuto. Joho. Najlepša hvala za besedo. Imam nekaj vprašanj glede investicijskega načrta komisije. Ta vsebuje številne obljube vendar pa se tukaj pojavlja tudi možnost napačnih izračunov. Seveda gre za jasen, splošni, pozitivni signal, ki ga pošilja Evropska komisija, zaradi tega, ker podpiramo naložbe in dobro je, da to umeščamo na sam vrh prioritetnega seznama. Glede na to, da je prišlo do 15 odstotnega krčenja naložb leta 2007, je res, da potrebujemo vedno več ulaganja. Če želimo ohraniti svojo konkurenčnost je to bistvenega pomena in če želimo imeti tudi zelene naložbe, prav tako. Namesto tega mislim, da bi morali poskrbeti za širšo investicijsko politiko. Načrtovanje je lahko del rešitve, vendar pa ni rešitev v celoti. Najlepša hvala, natančno eno minuto ste govorili. Naslednji je gospod Pjotrovski. Za minuto. Dziękuję bardzo. Głównym tematem. Najlepsze chwała. Glavna tema prihodnega zasedanja Evropskega sveta naj bi bila analiza ter izražena podpora gospodarski rasti Evropske unije ter določitev nove usmeritve politike. Skladno z najnovejšimi podatki Eurostata, ki omenja BDP, gre za izkrivljeno ravnovesje gospodarskega razvoja v Evropski uniji. Še posebej vzhodne regije, naprimer Polske, so prizadete zaradi brezposelnosti. V regiji Ljubljano je BDP le 44 odstotka povprečja EU. To lahko odpravimo, če združimo to politiko tudi za pomočjo Ukrajini. Lahko bi imeli nekakšno temeljno prevozno omrežje, tako da bi dodali tudi dodatno pot proti severnemu Balskemu morju skozi Ljubljinsko regijo vzdolž meje z Ukrajino. Tako bi oživili gospodarstvo, se soočili tudi z brezposobnostjo in okrepili partnerstvo. Najlepša hvala, gospa Le Pen, za minuto. Ko smo majhen otrok, verjamemo enemu načrtu, ko odrasemo, verjamemo načrtu Junkerja. Teh 350 milijard za sklad je absolutno nevrednih, še posebej, če vidimo, kakšna je situacija v Evropi. To naj bi bil zadnji načrt, načrt zadnje priložnosti. In kar 121 milijard evrov naj bi imeli iz zasebnega sektorja za naložbe, vendar pa ni jasno, kako naj bi to pridobili. Realnost je taka, da je vaš načrt za oživitev gospodarstva nekakšen promocijski načrt. Vemo, kakšne so številke, ki so vezane tudi na Grčijo in eh, jasno je, da tudi to, kar govorijo tisti v spreda in grejo svoje male stočke, ni čisto res. 10 tisoč manj bolnišnice je bilo zgrajenih v tem obdobju. Potem zmanjšale so se plače veliko več brezposelnih in skoraj 50 odstotkov brezposelnih med mladimi. In bravo, spoštovani kolega, za ta rezultat. Res ste dosegli to, kar ste želeli s svojo gospodarsko politiko. Modri kartonček, gospe Harms. Ali res verjamete? da je smiselno odločitev vaše stranke, eh, da zagotovi 14 milijonov po včerajšnjih sporočilih iz Rusije. Ali res menite, da je smiselno ruskemu narodu odzeti 14 milijonov za to, da bi se borili proti Evropski uniji? Gospa Le Pen, 30 sekund. Kot ponovadi govorite kar nekaj, gospa, vem, da je to vaš načrt. Nismo mogli financirati francoskih bank, morda pa te delujejo skladno z vašo stranko, ne pa z drugimi. Bistvo vaše politike je to, da naj bi izboljševali situacijo za finančne trge in za banko. Bistvo naše politike pa je točno to, da ohranimo ljudstvo proti tem elementom. Naša politika se osredotoča na to, da bi okrepili neodvisnost držav članic, da bi spoštovali človekove pravice in da bi spoštovali mednarodno pravo ter se borili za rast in ustvarjanje novih delovnih mest radi bi poskrbeli tudi za konkurenčnost Evropske unije. Dame in gospodje, naj se vrnem eh, na vrh na vrhunsko srečanje. Od eh, tega srečanja pričakujem, da se države članice konkretno zavežejo eh, k uresničitvi ciljev. Upam, da se bodo države članice resno odzvale na načrt komisije in da bodo prispevale k uresničitvi teh načrtov. Od tega srečanja pričakujem tudi, da bo vsaka država članica prispevala svoje, eh, da bi zagotovila uspešnost eh, Junkerjevega, plana, eh, Junkerjevega načrta za rast in zaposlovanje. Tako bomo lahko pomnožili 21 milijard, tako bomo okrepili jamstva in tako bomo poskrbeli za davčne vzpodbude. Na ta način bomo lahko podprli projekte, ki imajo evropsko dodano vrednost. Podprli bomo lahko projekte, ki so ekološki, trajnostni, socialni in gospodarski, namesto da bi bili le enostransko usmerjeni. Torej, pričakujem resnost in ne nacionalizacijo sklada. Poleg tega pričakujem tudi, da se bo nadaljevala proračunska konsolidacija v vseh državah članicah. Pričakujem, eh, da eh, se bodo zaustrile strukturne reforme in uh, upam, uh, da uh, si bodo države članice vzele Evropsko komisijo za vzgled uh, na področju zmanjšanja birokracije. Gospod Karas, modri karton, ali ga sprejemate? 30 sekund. Ja Govorili ste o spoštovanju človekovih pravic. Vendar pa na osnovi memoranduma, ki ste ga pa pisali tudi vi med drugimi, je jasno, da je prišlo do kršitev človekovih pravic pri samem izvajanju grškega memoranduma. In to ni vsebovano le v tem poročilu, ampak to omenja tudi odbor za Evropsko listino o temeljih človekovih pravicah. To pomeni, da države članice kršijo obveznosti, ki jim jih nalaga mednarodno pravo. Kako to utemljujete? Gospod Karas, 30 sekund. Predsednik komisije je že pred svojo izvolitvijo večkrat opozoril na to, da je poročilo Evropskega parlamenta glede trojke eh, zan eh, zelo pomembno pri oblikovanju politike izvajanja reform v Evropski uniji. Zauzeti eh, se moramo za to in zato potrebujemo tudi države članice, da bomo izkoristili vse instrumente, eh, ki so nam na voljo za boj eh, proti eh, tej gospodarski krizi in seveda ob spoštovanju človekovih pravic, za katere se vsi zauzemamo. Hvala lepa, sedaj pa Carlos Sorinjo za minuto. Spoštovana predsedujoča. Program, ki ga je Evropska komisija Junkerja odobrile. Je bil poln upanja, vendar pa smo zdaj razočarani. Prihodnost Evropske unije ne bo odvisna od besed, ampak od dejanj. Evropejci bodo spremljali situacijo in bodo iskali konkretne rezultate. In na prvi časovni rok je zato je prva polovica leta 2015. Do junija 2015 bo treba imeti torej jasne rezultate. Potem bo torej je bolj razvidno, kako je s tem. Teorija je dobra, vendar moramo zagotoviti, da se to ne bo izgubilo v birokraciji. Do junija 2015 potrebujemo konkreten načrt, ne pa le nekakšnih navedb alternativnih projektov, ki jih niso uspeli pokriti z dodatnimi sredstvi. Do junija 2015 potrebujemo jasno časovnico za trajnostno rast, pa tudi za fiskalno konvergenco. Do junija 2015 torej potrebujemo tudi načrt za dokončanje monetarne unije. Dejanje ali razočaranje, le to sta možnosti. Najlepša hvala. Naslednji pa je Menolis Kefalojanis za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Če smo spremljali investicije v zadnjih letih v Evropi, vemo, da v prejšnji Evropi desetih v primerjavi z zdajšnjo Evropo 28 je prišlo do podvajanja naložbe, vendar pa z nekakšno zamudo 260 milijarde evrov, tudi če odštejemo znesek za gradbinski sektor, kjer je prišlo do precejšnjega povečanja, še vedno vidimo, da manjka 160 milijard za investicijski načrt za izvajanje načrta Evropske unije. Šestdeset milijard evropskega proračuna, vse milijarde, ki jih obljublja Junker in pa še pet milijard iz investicijskega načrta ter vzvodi za ta sredstva ter prispevke držav članic naj bi pripeljali k rešitvi. In to bo odgovor na investicijsko krizo evroobmoča, s tem bomo zagotovili tudi milijon novih delovnih mest. Gospod Junker, gospod eh, podpredsednik Katajna in morate opraviti zelo pomembno delo, začeti tudi s kampanjo, tekom katere boste prepričali investitorje na trgih tudi v Aziji in drugot po svetu, da podpirajo ta investicijski načrt. Ta naložbeni sklad v višini 300 milijard evrov bo prav gotovo predstavljal velik izziv in proračun bi lahko bil na osnovi tega izboljšan. To je sporočilo, ki ga moramo posredovati naprej. Zagotoviti moramo novo investicijsko kulturo in prevzemanje tveganja. Gospod Kefalojan, jaz ali sprejemate modri karton gospoda Farije? Gospod Farije, 30 sekund. Eh, eh, Hvala. Hvala, predsedujoči. Predsedujoča. Zaprosil sem za modri karton, vendar se nanaša na prejšnjega govornika. Vendar takrat nisem dobil te priložnosti, prosim, če se to zabeleži. Najbrž eh, smo to prepozno opazili. Naslednja je gospa Van Brimt za minuto in pol. Well, voorzitter. Um, voorzitter van de raad en de commissie... Hvala, predsedujoča, eh, spoštovani predsedujoči svetu. Gospod predsednik eh, komisije, eh, prebiram eh, v članku, da je Evropa vložila milijone letališča v Grčiji, v Italiji, na Polskem. Zelo veliko milijonov, kar se zdi nesmiselno ulaganja gre tudi za letališča, ki so, si, eh, ki so zelo bliza, blizu ena, eh, eno drugemu. Eh, tako da je resnično nerodno, kadar prebiramo oziroma vidimo to vrstne članke v tisku. Res je, da potrebujemo naložbe. Mi v socialistični skupini eh, Eh, spodbujamo ulaganja, vendar menimo, da je potrebno narediti več, uložiti več, vendar ne v karkoli, ne v karkoli zastarelega ali pa kakšne projekte, ki so eh, ljubi kakšnim eh, ministrom. Potrebno je uporabljati kriterije trajnostnega razvoja in delovnih mest in eh, upoštevati naprimer digitalno agendo, eh, se poglabljati v človeški kapital. To so tiste naložbe, ki lahko, eh, ki lahko vodijo v dobro prihodnost, ne pa se ukvarjati z nekimi prestižnimi projekti. Šonkeli, minuto in pol. Uh, mogoče nismo bolj gotovi, smo si pa bolj na jasnem glede tega naložbenega načrta eh, Junkerja in kaj ti, če bo to uspešno eh, na eni strani ali pa neuspešno na drugi strani, za to gre in to bo odvisno od eh, ukrepanja. Eh, Eh, škoda je, da eh, je pravzaprav moral eh, predsednik priti za to, da pozove svet k takemu ravnanju. Tu so zaveze in kot je upozoril gospod Weber, naš vodja ali pa gospa Beres, pred štirimi ali petimi leti, naprimer, kot vemo, so eh, bili eh, primeri, eh, zelo slabi primeri, ki pa jih je bilo moč rešiti in sedaj več let kasneje lahko govorimo o rezultatih. Torej, ta program lahko pomeni optimizem. 30 odstotkov podjetij na Irskem upajo, da bodo lahko zaposlili vsaj enega dodatnega delavca naslednje leto. In če bo tako z vsakim malim ali srednje velikim podjetjem, bo to eh, dobro. Gospodarska rast, eh, trajnostno naravnani projekti, ki so, potreb, ki so resnično nujni. Hvala lepa. Hvala, gospod Keli. Gospa Marlen Mici, eno minuto. Hvala. Eh, gospa predsedujoča, Evropa mora ponovno zagnati svoj gospodarski potencial in eh, potrebuje zaiziti z krize, eh, za izhod iz krize to vrstno delovanje. In če lahko nov naložbeni program to spremeni, pa eh, ugotavljamo, da eh, ta načrt eh, sicer ni popoln, vendar nam lahko pomaga, da izidemo iz temnega predora. Tu so tudi sistemi socialnega varstva in vse ostalo, vendar potreb, je potrebno več podrobnosti s strani komisije. Tudi, naprimer, glede vprašanja prispevkov držav članic, tudi zasebnega sektorja, to je potrebno definirati, potrebno je razpravljati o upravljanju in potrebno se je izogibati dvojnemu eh, obdavčenju. Potrebna je tudi učinkovitost. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Karinš za minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Danes govorimo o naložbah. Potrebujemo jih v Evropi in uh, potrebno jih je eh, najti. Eh, dolg držav članic, eh, kot vemo, obstaja, vendar je tu prisotno zasebnega sektorja. Ne glede na to, da ima na razpolago sredstva, jih ne vlaga. Zato je potrebno odgovoriti na vprašanje, zakaj zasebni sektor ne vlaga v evropsko gospodarstvo. Odgovor pa je sledeč. Nimajo dovolj zaupanja, zaupanja v evropsko gospodarstvo. Tudi regulativa je preveč obremenjujoča, ni dovolj fleksibilna. Sedaj eh, se predlaga načine, kako pritegniti zasebna vlaganja za izvajanje projektov. Dragi kolegi, če države članice ne bodo izvajale strukturnih reform, teh ulagan zasebnega sektorja ne bo. Potrebno je izboljšati eh, birokracijo, upravna bremena in spodbujati nacionalne proračune, da ne bodo trošili denarja, ki jih ga nimamo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je Ištvan Ujveli za minuto tisztelt elnök úr spoštovani gospod predsednik dragi kolegi ali eh, poznate eh, izraz eh, ki ga uporabljamo na madžarskem ko prihaja do zloma družin ko družine razpadajo zaradi situacije in eh, ko ljudje nimajo dovolj priložnosti, naprimer, da se srečajo s svojimi starimi starši, zato ker se morajo preseliti v drugo državo. To pa povzroča otipljive socialne napetosti v državi, kjer je zelo veliko eh, vzhodnoevropskih delavcev. Ni pa eh, dovolj zdravnikov, ni dovolj eh, usposobljenih ljudi. 600 tisoč mladih je zapustilo Mačarsko v eh, zadnjem letu in zato potrebujemo eh, ukrepe, da ti mladi ljudje lahko najdejo ustrezna mesta, mesta, eh, zato da potem eh, niso prepuščeni samo Skypanju za eh, kontaktiranje svojih ljudi. Hvala. Gospod David Kaza. Grazie, signora president. David Kaza. Komisioni Jean-Claude Juncker ali Daniel. Lepa, eh, zahvaljujem se komisiji in predsedniku eh, Jean-Claude Junckerju za eh, ta eh, pomembni eh, pristop. Eh, Potrebno pa eh, je omeniti še en problem. Danes smo govorili o Ukrajini in o eh, Rusiji. Eh, strokovnjak Združenih narodov je prejšnji teden obiskal Malto in kaj ti pričakujemo lahko uh, nov uh, dotok priseljencev. To ni problem Malte, to je evropski problem in uh, ni mogoče, da ostajamo prepuščeni sami sebi v teh primerjih, ko prihajajo uh, ti uh, priseljenci zlasti iz Severne Afrike. Uh, in, uh, Na svetu sedaj je in na državah članicah ne smejo samo govoriti in obžalovanju vredno je, da Evropsko predsedstvo ni govorilo o tem vprašanju v zadnjih dneh svojega predsedovanja. Potrebujemo pravo solidarnost, gre za človeško tragedijo in eh, Morali bi se sramovati samih sebe kot države članice. Prišel je čas za dejanje in ne le za besede. Najlepša hvala, gospod Kaza. Sedaj pa eh, Guillaume Balas za minuto. Oui, euh, monsieur euh, Juncker, monsieur. Gospod Juncker, gospod predsedujoči svetu, eh, gospod Weber, gospod Lambsdorff eh, vedno govorita o tem, da mora Francija izvesti strukturne reforme. Vendar eh, to je namenjeno samo temu, da, da se gospa Le Pen lahko temu nasmiha. Kot vemo, smo priča deflaciji v Evropi in na svetu. Ali ko, na eni strani so tu liberalne metode, katerih namen je zmanjšati stroške dele in, dela in prihodke, e, ali ni e, povezave e, z, glede na zasebne ulagatelje, ker vedo, da je malo javnih ulaganj in to seveda nikomor ne vliva zaupanja oziroma nikomor ničesar ne zagotavlja. Ali ni na, nekaj nasprotujočega se med vašim načrtom in tistim, kar naj predstavlja, kar naj privabi investicije, kajti to ne pomeni več gotovosti niti za vlagatelje. Niti za trge. Najlepša hvala. Naslednja je Eleni Teoharos za minuto in pol. Što, kirja Brodre? Kirja Junke? Hvala lepa, gospod Junker. Razvili ste ambiciozne načrte namenjene rasti in eh, evropski državljani zlasti iz revnega juga eh, so podvrženi neznosnim bremenom in nekatere države, ki so podvržene strogemu vrčevanju in celotne družbe zaradi tega trpijo. Ljudje so eh, brez hrane in eh, brez stanovanja. In zato je potrebno zagotoviti več socialne in politične stabilnosti za izvajanje eh, tega načrta. In eh, tu so eh, tudi različni problemi problemi eh, v primeru Grčije, Cipra in drugih držav. Eh, potem eh, brezposelnost, ki raste in noben vlagatelj ne bo želel vlagati v teh razmerah. Potem kriza, ki se v določenih primerjih samo širi in pomeni resne posledice za gospodarstva. In to se odraža tudi na borzah ti problemi eh, se bodo eh, lahko še pojavili tudi na Cipru. Potrebno bo spremeniti paradigmo in uresničiti vaš načrt eh, za rast in delovna mesta. Hvala. Gospa Rodriguez, minuto in pol. Be... Naslednji Evropski svet bo odločilnega pomena. To bo prava prelomnica v Evropi. Skupina socialistov je pripravljena podpreti italijansko predsedstvo in Evropsko komisijo zato, da bi države članice prisilili k obveznostim. Obveznosti potrebujemo. Najprej glede tega, da imamo strateški sklad za naložbe, tako da bi lahko podprli ključne naložbe, ki jih potrebujemo v Evropi, ampak zato pa potrebujemo tudi prispevke držav članic. Potrebujemo kapital. Potrebujemo nacionalne prispevke, ki morajo biti neutralizirani. Tako da so te obveznosti ključnega pomena in bodo ključne na slednjem Evropskem svetu. Potem naslednja točka je davčna politika. Tudi tu potrebujemo prelomnico, ne, glede, ne le na področju preglednosti, ampak tudi zato, da bi poskrbeli, da so davki plačani. V tistih državah, kjer se ustvarjajo dobičke. Predsednik Evropske komisije se je pravkar zavezal k temu. In tretje, se nanaša na mandat predsednikom za to, da imamo dopolnitev imu. E Če imamo kakršnokoli pomisleke, gre tu za pomisleke, ki se nanašajo na konvergenčnost. Brez konvergenčnosti ni prihodnosti v evrobmočju. Vielen Dank und nun Herr Jagleicht. Najlepša hvala, gospod Lightfried, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. E, nad Evropo grozi velika senca in to občutijo vsi državljani, vse državljanke in državljani. Gre za neenakost med državljani. Smo v situaciji, ki kjer je veliko samozaposlenih, ki se morajo res potruditi za to, da sploh preživijo in istočasno pa služijo ogromne dobičke velika podjetja in banke. Če ne bomo odpravili te enakopravnosti in enakosti, bomo zašli v velike težave. Če bodo državljanke in državljani to začutili kot nepravično, nam ne bodo stali ob strani. In tisti, ki si želimo pravične Evrope, ne bomo dobili nobenega, nobene podpore več od naših državljanov. In to je velik problem, ki ga treba rešiti. Opravičujem se, gospod Lightfried. Obst, eh, prišlo je do problema s tolmačenjem in s to zmede s kanali. Se pravi, čim ne znam grško, lahko govorim v angliščini. Aha, sedaj je vse v redu. Lahko začnemo od začetka. Torej, Evropa je nepravična in to moramo spremeniti. Imamo davčno nepravičnost, tudi to moramo odpraviti. Paziti moramo na to, da obstajajo tudi pravični zakoni. To je naše temeljno načelo. Ne moremo podpisovati sporozumov, ki nekoga izključujejo od pravne odgovornosti, medtem ko so naši državljani podvrženi drugačnim zakonom. Mi moramo odpraviti vse nepravičnosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Držal sem se časa, čeprav me nekateri niso razumeli. Najlepša hvala. Hvala, da ste se držali omejenega časa. Kljub sem težavam. Sedaj ima besedo gospod Paul Tang za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Junkerjev naložbeni načrt je prelomnica v okviru političnih razmislekov. Ampak pravzaprav. Tu ne gre za neke velike drastične spremembe. Vidimo, da se Evropska komisija trudi, da bi sprostila sredstva, ampak svet in države članice morajo sedaj prispevati k nadaljnim naložbam. Države pozivamo k temu, da delujejo, ne le, da bomo slišali lepe besede, ampak da se to prenese v prakso. Radi bi, da tiste države, ki imajo finančne možnosti, začnejo vlagati, da poskrbijo za to. Proračunska vprašanja ne smejo biti ovire, države morajo to spodbujati in le tako bomo lahko imeli tako zasebne kot javne naložbe. To pa bo prava prelomnica na evropskem gospodarstvu. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Fleckenstein za minuto in pol. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi naj povem nekaj zvezi s tem, kar od sveta pričakujemo glede Ukrajine. Pričakujemo jasno sporočilo in podporo. Potrebujemo podporo za ukrajinsko vlado in za predsednika Porošenka. Konkretno to pomeni podpora pri izvajanju dogovorjene prekinitve ognja, kar pomeni tudi izboljšanje humanitarne situacije še posebej na vzhodnem delu države. To pomeni tudi oblikovanje koncepta decentralizacije. Potrebujemo tudi podporo pri izvajanju reformnega načrta, ki si ga zadala vlada. Državljani krvavo potrebujejo nove reforme. To seveda zahteva znanje, kar jim lahko ponudimo. To, ponudi tudi finanč, to potrebuje tudi finančno pomoč, ki jo ravno tako lahko ponudimo in lahko potrebujemo tudi, potrebujemo tudi podporo za. Eh, družbo in družbene spremembe. Gospod Fleckenstein, modri karton je za vas, spremete 30 sekund. Meine Frage lautet... Moje vprašanje se glasi. Vi pravite, da lahko ponudimo finančno pomoč. Ukrajina je popolnoma bankrotirala. In Gre za finančno pomoč, ki dosega 10 milijard evrov. Ste za to, da rešimo Ukrajino tako, kot želi rešiti Grčijo? Grčiji smo dali na voljo že 240 milijard evrov, želite storiti enako z Ukrajino? Izvolite. Evropska unija tega ne zmore sama. Vendar pa je jasno, da potrebujemo finančno pomoč, če želimo rešiti Ukrajino tako, kot vi pravite, skupaj z državami članicami, skupaj s Svetovno banko, skupaj s preostalimi partnerji nam bo uspelo. In to seveda pod pogojem, če bodo reforme izvedene. Če ne, to nima nobenega smisla, da dajemo na voljo denar, če se nič ne spremeni z trajnostnega vidika. Tako smo se odločili tudi v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Sedaj imamo sklop Catch the Eye. Pritegnite pozornost eh, predsednika. Devet poslancev se je že prijavilo. Gospa Mercedes, presedite. Eh, Hvala, predsedujoča. Jaz sem ena redkih, katerim se Junkerjev načrt zdi zelo zanimiv, če bo to seveda zares postal inštrument, s katerim bomo unesli več prožnosti za države članice, hkrati pa to uporabili na evropski ravni tako, da bomo zagotovili, da bo res šlo za naložbe. Moje vprašanje pa je namenjeno predvsem eh, predstavniku eh, predsedstva sveta. Ali se Evropski svet zaveda, kaj to točno pomeni in sicer, da to pomeni, da bodo države članice preko dokaj omejenih naložb in z mehanizmom eh, množenja in pospeševanja res zmožne narediti to, kar Evropa od njih pričakuje glede naložb. Naložbe v višini 300 milijard v treh let gotovo niso dovolj, da bi lahko premustili to vrzel naložbenega primankljaja in mislim eh, oziroma upam, da bomo to dejansko lahko razrešili. Naslednji je gospod Notis Marija, 7 minut χθε αντί να κάνετε την αυτοκριτική σα για την. Σβήτα. Morate opraviti svoje delo. Kaj ti tu slišimo nespremljive komentarje glede moje države? Ta teden so bili ti komentarji precej prisotni in poznamo vašo politično agendo in nimate pravice posegati v grške domače zadeve. Biti morate politično neutralni, ker ste predsednik Evropske komisije. Prosim, prenehajte delovati kot tiskovni predstavnik tistih, ki so Grči posodili denar. Nehajte se mešati v grške notranje zadeve. Kajti karkoli boste storili, ne morete rešiti vaših prijateljev, ki so v zadju memoranduma v Grči. Vi in vaši prijatelji ne bodo smeli še naprej opravljati dela, ki ste ga vi začeli v Grči. Znebiti se moramo tujcev, znebiti se moramo trojke v Grči, kajti mislim, da ste vi osebno odgovorni za vse, kar se je zgodilo. Naslednji gospod Kliotis, ena minuta. Hvala, predsedujoča. Prihodnji Evropski svet bo preučil vprašanje kršenja mednarodnega prava v Turčiji. In preučevali bodo tudi vstop Cipra v sklično evropsko gospodarsko območje. Turčija mora nehati teptati pravice doma. Tu vidimo aretacije opozicije in vidimo druge dogodke. Žal nekatere države članice skušajo omogočiti Turčiji, da se vede na tak način. In kaj se bo zgodilo? Turčija bo še bolj drzna, to bo spodbuda Turčiji, da bo nadaljevala s tem nespremljivim obnašanjem. Kolegi, če Turčija ne bo napredovana v smeri pristopanja k Evropski uniji, moramo poskrbeti za to, da bo Turčija res izpolnila svoje obveznosti glede človekovih pravic, glede demokracije in tudi ne smejo več posegati v notranje zadeve na Cipru. Ana Gomes, ena minuta. Župan mojega mesta Sintre mora sedaj odpreti šolske kantine, ne le za lačne učence, ampak tudi za njihove brezposelne starše. Ali vas ni sram, gospod Juncker, da se to dogaja na portugalskem? Gospod Weber recimo meni, da je to postala lokomotiva rasti v Evropski uniji? In zakaj mislite, da ni denarja? Zato, da bi vlagali v rastne delovne mesta, ko pa imamo davčne oaze Evropske unije in izven Evropske unije. In tam vidimo, da podjetja in posamezniki kopičijo denar, izogibajo se plačevanju davkov v evropskih državah. Vi v komisiji ste odgovorni za to, tudi na svetu so odgovorni za te škandale. Prenehati morate s tem. Ta davčni dumping morate ustaviti, kajti potrebujemo konkurenčnost na enotnem trgu. Kajti ne moremo imeti davčnega kriminala, davčne pravičnosti in korupcije v evropskem finančnem sistemu. In na agendi. Kriza v Rusiji, Ukrajini in Tuči se ne sme nadaljevati. Ne smete zaradi tega pozabiti na evropsko varnost in na druga podobna vprašanja. Recimo tu imamo tudi varnostno vprašanje v Libiji sestanke. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Marina Albeol Guzman. Eno minuto. Gracias. Najlepša hvala. V Španiji zelo dobro vemo, zakaj gre pri investicijskem načrtu gospoda Junkerja. Zelo dobro vemo, zakaj gre, preden ga začnemo izvajati, kajti pilotni projekt je projekt Castor. Gre za podmornico, ki jo financirala Evropska investicijska banka. Gre za propadu projekt, ki je stal milijardo 350 milijonov evrov za gospoda Florentina Pereza, ki je predsednik Real Madrida in Še posebej pa je predsednik tretjega največjega gradbenega podjetja, ki je prejemnik javnih pogodb. Tukaj gre, zato gre pri Junkerjevem načrtu. Ta naj bi pritegnil tudi zasebni kapital. To je povzetek Junkerjevega načrta. Koliko projektov imate pripravljenih in kdo je dobitnik? Najlepša hvala. Naslednji je gospod Ivo Weigel. Ena minuta draga soseda eh, gospod juncker jaz bi vam rad čestital za vaše sveže ideje in za svežo energijo danes ste utrujeni težko nas je poslušati dva dni. Eh, rad bi vam pa neko specifično željo izrazil v imenu svojih volivcev vaš program investicij je dober in ga pozdravljamo ampak starejši ljudje pričakujejo od vas tudi da pridete s programom z odgovorom komisije na demografske spremembe v evropi. Eh, o tem niste govorili doslej pričakujemo da boste pri naslednjih eh, programskih nastopih spregovorili tudi o tem vprašanju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 bili dobri v boju proti teptanju človekovih pravic, s tem ne bi povečali poštenost. Ne vem, Evropski svet dela na tem, da podpira različne vlade, kot recimo vlade v Grčiji sedaj, ki ne dela najbolj uprit delavcem. Imamo velike težave z volilnim sistemom, sedeži opozicije so ukradeni in družba je utrujena zaradi vsega tega. Zato predsednik komisije Jean-Claude Juncker skuša s svojimi govori rešiti grško vlado. Ampak mislim, da to ne bo uspešno. Ja, ich nehme keine Blue Cards modrih kartonov ni pri tem sklopu. Gospod Timusa nima besedo, potem pa še gospa Benova. Gospa predsedojoča, dvoje bi omenil sedaj. Najprej to, kar so omenjali drugi v okviru modrega kartona. Gospod Junkar, davčna utaja, davčna goljufija, vse to so pojavi, ki ne zajemajo celega niza težav, ki jih imamo, tudi pri davkih imamo tudi s kriminal, ki je povezan z davki, imamo pretirano obdavčitev. Včasih to povzroča nazadovanje gospodarstva. Pri nas doma, na Mačarskem, imamo takšne primere zaradi trgovina drobno, ker imamo 27 odstotni DDV, to je zelo visok DDV in vlada sedaj bo to povečala še za 6 odstotkov. Trgovci na drobno se zatekajo k črni ekonomiji zaradi takšnega obdavčanja živil. Potem drugo. Naložbenem svežnju ne smemo jemati že obstoječih sredstev. Zadnja ima besedo gospa Flašikova Benova. Predsedajoča, vam predseda Junker. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gospod Junker, v naslednjih dneh boste naleteli na veliko težav. Glede situacije v Ukrajini lahko rečemo, da gre za situacijo, ki se ni izboljšala in to naše državljane stane veliko denarja. Ta denar pa potrebujemo za nas, za naše lastno gospodarstvo. In naslednje vprašanje je vedno slabša gospodarska situacija v Evropski uniji. V moji državi imamo zelo nizko poprečno plačo, tudi brezposelnost je zelo visoka. In vse to so težave, za katere morate poiskati rešitev To je treba obravnavati tudi na vrh. Upam, da boste božični premor porabili za to, da boste poiskali rešitev za naše državljane, ki potrebuje vaše pomoč. Hvala. Sedaj ima besedo gospod predsednik komisije Juncker. Če lahko, vas prisrčno prosim, da se držite omejitve petih minut. Najlepša hvala. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bewundere. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Občudujem vaš smisel za humor. In ob pol enajstih bi moral že oditi, vendar sem zdržal do konca in zato bom strnil moje odgovore v eno minuto. Mislim, da sem že odgovoril na večino vprašanj v zadnjih dneh in tudi danes. Veliko poslancev, ki so stavili vprašanje, so že zapustili dvorano. Naj povem samo nekaj, da postane jasno. Zato, da lahko izvajamo ta investicijski načrt, potrebujemo podporo in pomoč Evropskega parlamenta, zato potrebujemo besedilo, ki ga bomo predstavili januarja Evropskemu parlamentu in upam, da bomo lahko kmalo začeli z delom. Tudi investicijski načrt potrebuje podporo držav članic. Veliko krat imam čas za branje časopisov, če ne dovolj pogosto in tam lahko beremo, da potrebujemo podporo vseh državčanc in Evropskega parlamenta. Vendar pa danes ni nihče povedal, koliko bo prispeval k temu svežnju koliko milijard bo dal na voljo. Upam, da bomo jutri in pojutrišnjem na vrhu sveta lahko dosegli te finančne obveze, da bomo lahko resnično izvedli vse, kar ste si želeli v zadnjih dneh glede tega investicijskega svežnja. Torej, v tem trenutku nimamo javnih sredstev za to, da bi lahko odpisovali dolgove ali pa zmanjšali proračunske primankljaje. Zato moramo na inteligenten način sprostiti sredstva iz evropskega proračuna za znanost, raziskave in razvoj in za realno gospodarstvo. Kdo bo investiral v Evropo, če ni to zasebni kapital? Naj bodo to sedaj spet drž naši davkoplačevalci? Torej, dati moramo na voljo sredstva strani tistih, ki tega potrebujejo. Evropska komisija bo spremljala ta proces. Veliko od nas, ljudi od nas pričakuje nemogoče. Mi smo seveda strokovnjak, lahko nadzorujejo, če pa bomo v podrobnosti gledali pod prste vladam, potem bomo resnično pod pritiskom vsak dan, vsak trenutek. podprli bomo projekte, ki imajo dolgoročni potencial za rast. Ne bomo gradili novih sto, katedral, stolnic, kar te že imamo. Torej, mi potrebujemo smiselne projekte in koristne projekte, ne samo projekte na splošno. Torej, sedaj imamo veliko projektov, nekateri ste omenili, da so med njimi tudi gradna jedrske elektrarne, tega sploh ne nameravamo. Kaj ti nacionalne energetske strategije niso stvar komisije. Gospa predsedujoča, ti, ki me že nekaj dni vabijo, naj nič ne reče, me niso presenetili kajti drugi me vabijo naj kaj povem. Zakaj bi bil predsednik komisije edini, ki ne bi imel pravice izreči svojega mnenja in obrazložiti svoje prepričanja? Tu imate pogosto razpravo in pogosto govorite kot nacionalni poslanci, ne kot poslanci Evropskega parlamenta. Jaz sem politik in prosim, da mi ne skušate prepovedati, da se izrekam. Kaj ti to, kar imam povedati, zadeva vse. Vsi lahko kritizirajo komisijo. In komisija naj bo tiho. Ne, komisija ne bo molčala. Danke, Herr Kommissionspräsident. Najlepša hvala, gospod predsednik komisije. Z veseljem bi vam dala na voljo še nekaj minut, dejala sem, če se lahko, prosim, držite. Sedaj pa ima besedo v imenu sveta gospod Dela Vedova. Če lahko, se držite, prosim, petih minut. Hvala, predsedujoča. Tudi manj kot pet minut bom potreboval. Spoštovani kolegi, tudi jaz se zahvaljujem za današnjo razpravo. In pri tem se navezujem tudi na navedbe komisije ki smo jih slišali. E, seveda pa ne morem unaprej predvideti rezultatov jutrišnjega sveta, ampak uvodoma e, bom gotovo e, posredoval vaša pričakovanja, vaša mnenja, kritike, ki sem jih slišal, pa tudi opogumljajoče besede, ki zadevajo tako splošno delovanje, kot tudi posamezne dele razprave v zvezi z naložbenim načrtom, ki ga imenujemo Junkerjev načrt. Kot veste, bo ta Evropski svet, prvi svet, ki ga bo vodil novi predsednik Donald Tusk, to bo tudi prvi svet za novega predsednika komisije Jean-Claude Junckerja. In čeprav sta oba nova na teh položajih, pa imata zelo pomembne predhodne izkušnje na prejšnjih zasedanjih Evropskega sveta, kot eh, sicer tudi nekateri izmed vas. Eh, glede na to, da se italijansko predsedovanje bliža koncu, bi želel tudi jaz zaželeti vse dobro eh, ne samo jutrišnjemu Evropskemu svetu, ampak tudi vsem ostalim za v prihodnje. Hvala za pozornost.